Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. Kolegice in kolegi, predlagam, da začnemo s popovdansko sejo in smo pri deseti točki. Začeli bomo s predstavitvijo komisije in sicer delegiranih aktov v zvezi z zdravjem živali komisije je tu. Prosim. Und wird repräsentiert durch Herrn van Gospod van Goethen je tu kot predstavnik komisije. Okay, so I give immediately in takoj vam dajem besedo. Hvala, gospod predsednik. Z, želim predstaviti svežen štirih delegiranih aktov, ki so sedaj v obravnavi v parlamentu in svetu. Želim najprej predstaviti postopek, kajti to je postopek, ki se je začel že pred eh, dal časom in evalvacija, ocena celotnega področja in sistema zdravja živali v Evropski uniji se je zaključila v letu 2006 in Um, in sicer smo rekli, da je prevencija boljša kot zdravljenje, kurativa in smo izvedli seveda številne konsultacije. In vse to pokrivajo številne direktive in uredbe, ki smo jih sprejeli od začetka 60-ih let dalje, ko je bila oblikovana skupna kmetijska politika za za trgovanje z živalmi, živimi živalmi, eh, pa tudi z drugimi izdelki, potem tudi za izkorinjanje različnih bolezni, kot so afriška kuga, potem za uvoz eh, živali ali tudi živalskih izdelkov. 60 eh, temeljnih aktov <clears throat> smo imeli, Eh, pri svetu in približno tisoč izvedbenih aktov. <clears throat> In to je bil pravzaprav okvir zakonodaje za področje zdravja živali. In na vsak način je bilo treba oceniti vse to in poenostaviti te akte. Mnogi ti akti so bili sprejeti 92. leta za dokončanje notranjega trga in vse to je treba spraviti v nov enoten okvir, enoten akt, ki ga sedaj imenujemo zakonodaja o zdravju živali. Kaj je torej zakonodaja o zdravju živali? Gre za prenosljive živalske bolizni, ki um, vplivajo na trgovino in to pokriva živali in izdelke živalskega izbora, um, in sicer um, ehm, gobejo meso, svinsko meso, mleko, vse proizvode, ki so živalskega izvora in um, kjer obstaja nevarnost uh, prenosa prenosljivih bolizni. Gre tudi za vodne živali, za ribe in druge, kot so plazivci in tako naprej. In tako kot vidimo tu na um, ekranu so različna pravila eh, razdeljena na več poglavij in sicer preprečevanje, potem izkorinjanje, potem tudi pravila za prevoz živali iz ene regije EU v drugo regijo EU in potem katere so pravila za vstop živali v EU, potem pr, eh, pravila za eh, goveje izdelke ali svinske proizvode in tako naprej za uvoz. O tem bom povedal še nekaj več pozneje in potem tudi porajajoče nove bolizni, um, ki nastanejo v času krize. Um, torej, zakonodaja o zdravju živali pa ne pokriva uh, dobrobiti živali in tudi ne pokriva eh, področja financiranja izkorinjena. Uh, in tudi ne o krmi in medicinirani krmi, o veterinarski medicini in o uradnih nadzorih. Ta področja pokrivajo drugi deli zakonodaje. In še tri želim omeniti, ki vplivajo na zdravje živali in tudi na zdravje ljudi. Torej, vse, kar prihaja iz klavnice in včasih se to uporablja potem za industrijske izdelke ali za krmo, potem pravila TEC, BSE, torej uh, vsi uh, poznamo to bolezen in zoonoze. Jasno je, da uh, um, vsa področja, ki so pokrita na tem ekranu, niso pokrita s tem. Um, torej v 50 ali 60 temeljnih uredb uh, so bile združene v nov akt, ki je bil sprejet 2006 strani parlamenta in sveta In ta akt ima osem poglavij. Splošna pravila, identifikacija bolezni, eh, poročanje, program izkorinjenja, potem tretje poglavje, eh, ozaveščanje o boleznih, pripravljenost in nadzor, in četrto poglavje, registracija, drobitev in eh, sledljivost, torej da se registrira naprimer tranzitno območje živali, potem pet eh, vstop v Evropsko unijo, katera so poglavja, ki se uporabljajo za žive živali ali um, izdelke živalskega izvora, ki prihajajo v EU, e potem gre za poglavje nekomercialnih živali, ampak to, šele, to bo šele začelo veljati 2026, potem um, poglavje 7, krizne razmire, um, naprimer um, tako kot je to bilo pri um, afriški prašiči kugi ali tudi pri ptiči gripi. Torej, postopek izvajanja te zakonodaje se je začel 2016. leta, ko smo razvili ključne akte v skupinah strokovnjakov in 2017 do 2019 se je to eh, zgodilo tudi za um, pripravo seznamov teh bolizni in sicer s pomočjo izvedbenih aktov. Večina teh aktov je v postopku sprejemanja države članice. So želeli, da se to hitro sprejme, eh, ko se bodo začeli uporabljati 20. aprila 2011, bodo vsi tudi pripravljeni na to. Torej, naše delo je bilo zelo vključujoče in tu na ekranu vidimo število delovnih skupin ali skupin strokovnjakov, ki smo jih organizirali skupaj z državami članicami ali tudi z Evropskim parlamentom, da bi oblikovali to zakonodajo in želim še enkrat poudariti, da je to način lizbonizacije vseh aktov, ki so veljali prej. Ne spreminjamo zadev. Naša dožnost je bila z pravnega vidika, da prilagodimo velik pravni okvir novemu pravnemu okviru po Lizboni. In zato smo se svoj čas odločili, da bomo Eh, odpravili tih 60 temeljnih aktov in 90 izvedbenih aktov in da bomo vse um, v, uh, eh, uvrstili v eno koherentno zakonodajo, zakon, ki ga je treba sedaj sprejeti in delegirani akti in izvedbeni akti, o katerih se je glasovalo, so pravzaprav samo um, racionalizacija, poenostavitev. Um, Eh, ubeseditev aktov, ki so veljali tudi že prej in ki obravnavajo določena tveganja v zvezi z boleznimi. Sedaj pa si želimo ogledati eh, to, kako smo to storili. Kot rečeno, ti akti so bili sprijeti, pred nami so štirje akti, tisti akti, ki so bili že sprejeti in objavljeni, in to sem omenil že prej, so povezani z seznamom uh, živalskih bolezni. Kategorizacija bolezni in seznam živalskih vrst, eh, to dopolnjuje prvi del um, zakonodaje o zdravju živali. In to je vodilo do dveh uredb in sicer prva je tu na desni strani na ekranu delegirani akt, ki je bil sprejet 2018 in na desni strani spodaj, eh, to je kategorija živalskih vrst in tudi seznam bolezni in tudi ta akt je bil sprejet v letu 2018. Potem še en akt, ki je bil že sprejet in objavljen, je delegiran akt, ki je povezan z identifikacijo eh, živali in sledljivostjo. In tudi v tem okviru smo bili v stiku s poslanci in sicer, ko gre za izjime um, za mlade ovce in koze um, in ta delegirani akt, eh, posebni akt se eh, pripravlja v komisiji in države članice, ki se jih to tiče, so tudi obveščene. Štiri akti pa so v presoji in sicer nadzor nad boliznimi um, potem izkoreninjanje bolezni in območja brez bolezni. Torej, um, neko območje se lahko določi kot prosto bolezni, potem drugi delegirani akt, gre z, tu gre za, um, meri, um, za ukrepe za nadzor. E, to je povezano s tretjim poglavjem temeljnega akta o zdravju živali, prej sem jih omenil osem. Drugi delegirani akt je torej povezan s tretjim poglavjem, gre za nadzor nad boleznimi in potem gre za premike kopanskih živali in tudi za zarodni material. To je povezano s četrtim poglavjem um, zakonodaje o zdravju živali. Ti štirje akti so seveda med seboj povezani. In veliko je tudi na vzkrižnih sklical torej, svežen štirih delegiranih aktov, je po našem mnenju en svežen, ki pokriva vse, in da sem iskren, iskren. Mislim, da ima eh, skupaj 500 strani. Sedaj pa nekaj o prvem aktu gre za nadzor um, bolezni, potem za izkoreninjenje in status brez bolezni. Kaj smo storili na tem področju? Imeli smo obstoječa pravila, tako kot sem rekel, ki so navedena tu in sicer pravila iz direktive 64431 in ta je bila seveda zelo pogosto Eh, dopolnjena do pred kratkim, ampak vse to je bilo urejeno v direktivi, potem smo imeli direktivo za majhne prežvekovalce, potem direktivo v zvezi z um, um, um, um, boliznijo modrega jezika in tako naprej. In na osnovi teh aktov oziroma prilog teh aktov smo oblikovali ta nov delegirani akt, ki je pred vami z seveda tudi novo pravno osnovo, pravno podlago, pri čemer smo uporabili izkušnje iz zadnjih let. In to je tudi eden od glavnih razlogov, da smo želeli um, um, poenostaviti ta pravila. Imamo tudi mnenja, mnenja EFSA, potem imamo um, omrežje referenčnih laboratorijev EU, kar nam je zelo pomagalo pri ob, uh, izoblikovanju teh pravil. In potem mm, smo sodelovali tudi z Mednarodno organizacijo za zdravje živali, ki določa pravila za trgovino z živalmi na svetovni ravni. To so torej temelji, Eh, na katere smo se oprli pri oblikovanju tega akta. Namen je bil seveda ta, da bi za operaterje vse bilo bolj jasno, da bi dali več fleksibilnosti eh, organom za konkurenčnost in da pomaga pri pristopu, ki temelji na tveganju in da viri, ki ohranjajo ta status, se tudi ustrezno uporabljajo v državah članicah, kar zadeva vsebino prvega akta, zakaj gre. Kot sem rekel že prej, eh, tu gre za dopolnitev pravil, ki so že vključena v drugi del temeljne direktive in gre seveda tudi za splošne zahteve za nadzor nad boliznimi, ki so na seznamu in kriterije in vsebine za program nadzora, torej države ali območja, eh, ki so bila prepoznana kot prosta bolizni, eh, tu najdejo kriterije, kako eh, se pride do tega statusa, potem imamo pravila za programe izkorinjenja, so bolezni, eh, ko morajo države članice predložiti program izkorinjenja bruceloza, tuberkuloza, so med najpomembnejšimi takšnimi boleznimi in so druge bolezni, ko države članice lahko in to je možnost, eh, gredo v izkorinjenje. Eh, in ko se dosega, doseže določen raven, je možnost za trgovino veliko večja in omejitve v trgovini so eh, potem dosti manjše. Eh, tako države članice lahko dosežejo za določena območja ali za cele države status brez bolezni, to so lahko tudi regije ali province, deli države in tudi kako se eh, eh, torej veliko je bolizni, za katere so eh, določena pravila v prvem delegiranem aktu. Potem drugi delegirani akt se nanaša na preprečevanje in nadzor bolizni in tu gre bolj za izkorinjenje. Tu gre naprimer za afriško prašičjo kugo ali slinovko in parkljevko. In tudi tu smo vzeli pravila iz, iz obstoječe direktive in to smo upoštevali tudi dosedanje izkušnje. EU je žal imela veliko slabih izkušenj z boliznimi živali, tako da smo lahko iz ustrezno izpopolnili pravni okvir in tudi eh, standardi OII e so bili prilagodjeni in tudi to smo morali upoštevati. Torej, afriška svinska kuga, eh, slinovka in parkljevka in tako naprej, ko je treba takojšna intervencija strani organov in ko je treba živali takoj um, um, ubiti. Torej, tu je zdaj vse na enem mestu, na mesto, da bi to bilo porazdeljeno na različne pravne akte, ki so bili sprejeti v teku let in tu vidite na desni strani zelo jasna, jasne zaveze za operaterje in več fleksibilnosti za pristojni organ. Potem pravila za ozaveščanje, pripravljenost in nadzor v zvezi z boleznimi. Tu so splošne in nove določbe glede vzorčevanja in tudi seznami, ki, uh, ukrepi, ki jih je treba sprejeti, če obstaja sum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 um, tu vključena. Zelo eh, patogena ptičja gripa eh, zahteva zelo drastične akcije eh, strani pristojnega organa. Eh, če se to zgodi na farmi, na kmetiji, če to se zgodi na širšem območju, so potrebni drugi ukrepi. In potem tretji delegirani akt, ki je eh, Eh, sedaj pred vami in ki je povezan s eh, prevozom in um, zahteve v zvezi z zdravjem živali pri premiku živali, eh, kopenskih živali in um, valilnih jajc. Eh, tudi s tem se je že začelo 61. leta z ustanovitvijo postavitvijo notranjega trga. Ampak stvari so se potem spreminjale glede um, premika goveda, um, svin, um, konjev in tako naprej. In sedaj je komisija vse to vključila v en delegiran akt, ki dopolnjuje to, kar je že. Uh, vključeno v zakonodajo o zdravju živali, uh, torej pravila, eh, ki se jih je treba držati, če se prevažajo ovce iz Irske na Grčijo ali govedo iz Severne Francije v Luksemburg, katera so pravila, ki veljajo za mleko, za jogurt, za sir in tako naprej. Vse to pokriva ta delegirani akt. Seveda, um, se s tem prilagajamo tudi pri, pravilom mednarodne organizacije za zdravje živali. To so jasne obveznosti za operaterje in spet več fleksibilnosti za pristojni organ. Torej, to pokriva tudi valilna jajca. Kaj ti veliko je trgovine s temi valilnimi jajci? EU eh, e je velik proizvajalec mladih, eh, enodnevnih eh, piščancev. Potem gre tudi za biološko varnost pri prevozu in zahteve glede zdravja za prevoz in tudi um, za vse operacije. Um, Pri, na zbiriščih, torej, ko se žival um, iz enega načina prevoza um, pre, usmeri na drugega. Tudi vse to je pokrito. So pa seveda tudi določena specifična pravila uh, za pro, za raziskovalne inštitute, ki potrebujejo specifične živali s specifičnim statusom, potem tudi za specifične premike živali, ki so včasih manj znane kot naprimer eh, govido ali svinje, potem tudi eh, certifikat zdravja živali za konje, za športna tekmovanja. In še zadnji delegirani akt vam želim predstaviti in sicer je ta povezan z zahtevami za zarodni material, um, semena, jajca uh, ali zarodki. Um, tudi veliko trgovine s tem je v EU, pravile smo prevzeli iz štirih obstoječih direktiv in uredb um, zbrali smo veliko e, izkušnje, veliko znanstvenega napredka je bilo tudi v zadnjih letih. Seveda e, se lahko bolezni prenašajo tudi preko semen in zato je bilo treba posodobiti pravila, da bi preprečili širitev bolezni preko semen, ki prihajajo iz centrov za osemenje, osemenje, osemenjevanje. Um, vse to služi seveda tudi raziskovalnim namenom in to je torej četrti delegirani akt, ki je pred vami in ki pokriva tudi registracijo in odobritev centrov za osemenjevanje. Um, torej, kaj, kako pristojni organi um, avtorizirajo te centre, uh, eh, kaj um, In če nastane problem, je treba seveda zagotoviti, da se zagotovi sledljivost eh, semena ali tudi zarodka. Potem eh, to pokriva tudi pse in eh, mačke. In tudi v zvezi z rodnim materialom, in sicer to, kar je v genskih bankah, in tudi način, kako uh, certifikacija in notifikacija trgovine s temi izdelki poteka preko integriranega sistema. Um, sistema, um, ki omogoča sledljivost živih živali znotraj EU. Vse to je, vse, je zelo pregledno na naši spletni strani in Mm, veseli me, da sem vam lahko danes predstavil te delegirane akte. Hvala, gospod Goten. Vidim, da so se samo trije kolegi in kolegice prijavili za razpravo. Očitno ste bili zelo izčrpni z informacijami. Ne, očitno se jih je le še več prijavilo, ampak prva je gospa McGuinness. hvala lepa, gospod predsednik, hvala komisiji za predstavitev in hvala tudi Ansander, da je prosila za to predstavitev kot splošno pripombo. Težko je za odbor na koncu tega postopka razumeti korake, ki so privedli do delegiranega akta in želim povedati, da si moramo podrobno ogledati ta postopek in ga tudi izboljšati, kajti mi pri, eh, dobimo informacijo potem, ko je vse že zapečateno, ampak to je seveda za prihodnost. Um, torej, ko gre za mlade ovce in za koze, to ste omenili, to me seveda zanima, pa še nekaj drugega. Prihajam iz Irske in zavedali se boste, da so skrbi glede določenega vidika zakonodaje o zdravju živali in sicer 30-dnevni eh, test eh, te beja, če žival ni, imel, ni izvedla takšnega testa um, neposredno pred tem. Eh, govorila sem s kmeti in tudi z drugimi operaterji, ki soglašajo, da je to zelo ne ciljno neusmerjen pristop, da bi bilo bolje, če bi um, se. Če bi, um, torej, ti bi um, 97 odstotkov živali ne zadeva. In zato bi bilo mogoče bolje, če bi uren, eh, to uredili bolj ciljno usmirjeno in ne tako na blanko način. Eh, po moje sta dve opciji. Um, saj smo se tudi že usklajevali glede tega, da bi to preložili. Uh, ampak ne gre za to, temveč pravilno je to treba rešiti. Mislim, da potrebujemo bolj ciljno usmerjen pristop ali pa da razširimo pravilo šestih mesecev na dvanajst mesecev, kajti so določeni vidiki, ki imajo vpliv na ravni kmetije, kar zadeva birokracijo in tudi stroške. Uh, in tudi za trg z živalmi. Vem, da je to ena tema od mnogih in vse teme so pomembne in jih je treba pravilno rešiti. In razen tega mora, je treba vključiti deležnike. In upam, da bodo to pravilno razumeli, kaj ti če eh, bomo naleteli na odpor, ne, bodo, ne bomo dosegli ciljev. Torej, kmetje, eh, kmete moramo pridobiti za te cilje, ampak trenutno vidim, da temu nasprotujo, da vidijo predvsem dodatne naloge, predvsem, če bodo morali še dodatne ukrepe sprejeti v zvezi s TB-jem. Kolega Keleha, hvala. Nisem eh, član tega odbora, sem pa eh, zainteresiran za to materijo. Samo nekaj točk, eh, kjer potrebujem več informacij v postopku posvetovanja z deležniki, mislim, da um, je bilo veliko skrbi glede tega predloga in sicer, ker to nalaga veliko obveznosti majhnim kmetijam na Irskem. TB je seveda nekaj, kar je treba izkoriniti, ampak. Um, um, mislim, da, da je veliko vključenih v ta proces eh, izkoreninjanja in zato moramo ravnati bolj ciljno usmerjeno, kaj ti gre eh, za test. Um, torej od 6 mesecev na 12 mesecev. Žival se lahko pred eh, zakolom premakne na irskem do 4 krat in to je veliko premikov in to bi seveda vplivalo na eh, majhne kmetije. In to bi za nje pomenilo tudi dodatne stroške, eh, kajti veliko je potrebnega načrtovanja pred procesom prodaje. Ehm, ne vem, zakaj ste prešli z eh, enega, eh, torej tista v okviru enega leta na pol leta. Test črede, ja. Ehm, eh, kmetje na Irskem želijo izkoreniniti proti bi eh, govejo tuberkulozo in želijo prispevati 32 milijonov prispeva vsako leto um, za izkorinjenje te bolizni pri posameznih živalih in tudi čredah. Želijo torej izkoreniniti uh, to bolezen, ampak tak ukrep bi imel, bi vplival eh, tudi na možnost preživetja teh majhnih kmetij in zato se mi zdi, da je treba bolj upoštevati mnenja um, deležnikov. Kolegica Sandar, hvala gospod predsednik, hvala za organizacijo te razprave. Želim ustrajati eh, na tem, da je treba dopustiti določeno fleksibilnost. Ne smemo biti preveč strogi, da smo lahko učinkoviti. En eh, precizen primer, kategorizacija uh, smo, uh, torej rekli smo, da gre za uh, prostovoljni program pri katarni, katar, katarni mrzlici in država bo morala se boriti proti vsem terasirotipom. Torej, uh, eh, kaj ti uh, to se zgodi z vakcinacijo, ni pa v Evropi cepiv za vse eh, serotipe. Tveganje bi torej bilo, da se povečajo zahteve pri premikih živali, sicer ne samo zato, ker so različni tipi serotipov, temveč tudi način, kako se borimo proti tej bolizni. Torej, kako bi lahko uh, omogočili bolj uh, fleksibilno obravnavo po serotipih in ali je treba tako um, akcijo izvesti v okviru EU ali mednarodne organizacije. Torej, zakonodaja o zdravju živali mora biti seveda učinkovita, zato jo je treba prilagoditi in zato eh, sprašujem, ali komisija razmišlja o tem, da bi um, um, ocenila um, predvsem tudi rezultate in sicer, da bi v um, da bi upoštevali tudi programe, ki dosegajo enake rezultate, torej da bi bilo možno uporabiti tudi različne metode. Kolegica Mec, eh, govorila bom v angliščini, da bi preprečili eh, množično izločitev živali, kar se dogaja eh, v Evropski uniji, ko pride do izbruha živali, je pri um, zdravju živalih Eh, treba uporabiti preventivne ukrepe, naprimer, da se zmanjša industrijsko kmetovanje, Eh, ki je tudi odgovorno za eh, širitev in razvoj takih bolezni. Zato postavljam komisiji vprašanje, kako zdravje živali in dobrobit živali vključiti v koncept trajnosti v okviru Evropskega zelenega dogovora. In še eno vprašanje imam. Govorili ste o um, pra, transportu premiku živali. Ali se vam zdi, da um, lahko zagotovimo zdravje živali na splošno s kontrolami v državah članicah, ali so te kontrole zadostne ali ne. Hvala. Iz... Buda. Kolega Buda. Hvala lepa. Govorili smo tudi o afriški prašiči kugi. No, Vem, da sedaj to ni tema razgovora, ampak rad bi vas vseeno opozoril na hipotetično stanje, če bi prišlo do množičnega izbruha, recimo 3 do 4 tisoč prašičev. In v taki situaciji bi se morala komisija osredotočiti tudi na zažigalne zmogljivosti, ker eh, ni dovolj, če take živali samo zakopljemo in tudi zelo malo je verjetno, da bi nam vse to uspelo pravočasno storiti. Potem smo imeli ptičjo gripo, izbruh na Polskem pred dvema mesecema, potem smo imeli okuženo meso s tem virusom v Romuniji. Zakaj se ni nič zgodilo? Zakaj niso šli strokovnjaki takoj na ti dve kmetiji, kjer je bilo to odkrito in potem vsezno obvestili druge države članice? Zakaj? ne vem, zakaj sprejemamo neke ukrepe, ki jih je treba izvajati, potem pa pogledamo v praksi, se pa nič ne zgodi. Den. Najlepša hvala, kolega Rusen. Tako vel, fošeter. Vanuit eh, de sektor eh, eh, in... Najlepša hvala. Pri nas, če pogledamo ta sektor na nizozemskem, so ljudje mnenja, da so delegirani akti nekaj preveč zapletenega in da bodo preprosto ohromili vsakršno dejavnost v praksi. Torej, gre za to, da ljudje menijo, da bo to imelo učinek paralize, še zlasti, kadar gre za čezmerno karanteno, po njihovem mnenju. Eh, karantene, po mnenju ljudi, ki se s tem ukvarjajo, niso vedno nujno eh, potrebne, ker obstajajo tudi drugi načini, še zlasti v pogojih, ko je situacija obvladljiva. Tako da me zanima, ali imate morda kakšne natančnejše uh, obrazložitve glede tega, kako bi se izvajala karantena in ali je res nujna in v kakšnih primerjih. Najlepša hvala če ni več drugih vprašanj, potem bom dal besedo našemu gostu, da odgovori. Yes, uh, <clears throat> thank you, Mr. Chairman. Da, hvala lepa, predsedujoči. Naj najprej odgovorim na vprašanje iz Irske. Tisto, kar bi mi hoteli doseči, najbrž tudi vsi ostali, je, da izkoreninjene tuberkuloze na Irskem. Namreč eh, tu sta dve državi med državami članicami, kjer situacija nikakor ni dobra in radi bi Irski pomagali, ena pa že odhaja naslednji mesec. Je pa res, da smo namenili veliko sredstev eh, Irski že doslej, da bi odpravili tuberkulozo in ena od stvari, ki ste jih podarili tudi sami, pa je v tem, da prihaja do velikega gibanja. Nekdo se pritožuje, da ni tolmačenja v nemščino. No, govoril sem o tem, da eden od uh, razlogov, ki ste jih tudi sami povedali, je, da je veliko premikanja goveda med kmetijami na Irskem. In to je vsekakor eden od razlogov, ne bom rekel, da je edini, vendar eden od razlogov, zakaj je tako težko izkoreniniti tuberkulozo na Irskem. Več kot deset let milijonov letno smo namenili v zadnjih desetih letih, da bi Irska uspela izkoreniniti tuberkulozo in to bomo še nadalje počeli. Ampak to, kar počnemo tukaj, temelji na širših smernicah, tako da bomo te, ta pravila uskladili s smernicami in eh, potem tudi primerjali učinkovitost različnih programov izkoreninjena v Evropski uniji. Prav tako pa pogledali, kakšni so bili primeri na irskem v predhodni zakonodaji, ki so zavlačevali dejansko v praksi izvajanje teh eh, tuberkuloznih testov. In eh, če bomo sreči, bomo naslednje leto že videli rezultate. Eh, naprimer, če se čredo preverja, če se izvaja preizkuse na šest mesecev, v določeni regiji pač ne pride do nikakršnih sprememb. Seveda, če se ne nahajate ravno v regiji, ki je moče izpostavljena to vrstnim okužbam. To so torej zelo natančna pravila. Ne bi se sedaj spuščal vse podrobnosti, ampak se bom z veseljem sestal z vami in z vašimi živinorejci, s kmeti, da jim razložim, zakaj gre s temi programi in kakšen je načrt financiranja na Irskem za leto 2020, da bomo tudi videli, kako lahko bolje pomagamo irskim kmetom, ki se res popadajo s težavami pri izkoreninjenju tuberkuloze mislim, da lahko to uspešno storimo v sodelovanju z veterinarskimi službami na Irskem. No, potem sem omenil tudi izkoreninjanje v zvezi z boleznijo modrega jezika. Tam je 24 različnih serotipov, ki jih poznamo v Evropski uniji. In nekaj živine je pri nas dejansko prizadete, v Franciji zaradi dveh stereotipov, skratka, ne najdemo vseh teh stereotipov povsod. So pa le redka območja, kjer ni nikakršnih primerov bolezni modrega jezika. Na francoskem V Franciji in na nizozemskem je bilo v zadnjih letih, kot se spomnite, nekaj izbruhov, celo epidemije in eh, zaradi tega je prišlo do hudih izgub čred, tako da bomo še nadalje nudili našim kmetom in živinorejcem nasploh eh, dodatno pomoč, da bodo lahko eh, uspešneje preprečevali pojave te bolezni. V Evropi je pa res, da se stvari vsega, spreminjajo tudi zaradi podnebnih sprememb. Pričakujemo lahko, da bodo tudi severni deli Evropske unije v prihodnje bolj prizadeti s temi boleznimi. Je pa seveda tukaj še povezava med zdravjem živali in dobrobitjo živali, kar bomo z veseljem tudi obrazložili, tako da bodo kmetje lažje oblikovali svoje strategije, seveda obstaja ta povezava, vendar ta povezava ne poteka preko te uredbe, o kateri sedaj govorim, mislim, da sem to jasno pokazal prej. Ta uredba se namreč ne ukvarja z dobrobitjo živali in z vprašanjem dobrobiti nasploh, ker se s tem ukvarja strategija na drugi ravni. afriška prašičja kuga je seveda pereč problem, če dovolite bi na to odgovoril pozneje, ker bom o tem tudi podal eh, predstavitev boj proti prašiči kugi v Evropski uniji. In uh, sem prepričan, da boste v tej moji predstavitvi našli odgovor na svoje vprašanje. Ne zavedam se tega problema 30-dnevne karantene na nizozemskem. Morda se lahko o tem sestaneva samo mi dva po sestanku in ugotoviva, zakaj gre. Namen teh pravil je olajšati zadeve, jih poenostaviti in med tem ohranjati visoko raven zdrave živali v Evropski uniji. In tu potem lahko lahko na novo uh, preoblikujemo in tudi kombiniramo različne dele preobstoječe zakonodaje, tako da bi dosegli harmonijo z državami članicami. Seveda to ni vedno mogoče, ampak hočemo nadaljevati s pomočjo in podporo državam članicam. Ki so v hudi težavi, in tu sem omenil ravno tuberkulozo v zvezi s tem, uh, in zaradi tega ne pridobijo ustreznega statusa, ki ga potrebujejo. Fedi. Najlepša hvala za to razpravo. Kolegica McGuinness je še enkrat želela besedo. Um, Najprej naj se vam zahvalim za ta podroben odgovor. Samo še pojasnilo potrebujem. Hvala za vaše komentarje eh, in za to, da ste se res eh, pripravljeni pogovarjati s predstavniki živinorejcev in kmetov, ampak tu je še komentar v zvezi s financiranjem izkoreninjenja, seveda je razlika med financiranjem na nacionalni ravni in strani Evropske unije in eh, za leto 2020 smo potrebovali na Irskem 27 milijonov, predlaga pa se nam 5,2 milijona, tako da je videti, da se eh, sredstva krčijo na mesto, da bi se uh, Eh, poviševala in da je treba ciljno nekako prositi za denar. Upam, da nam boste pomagali tudi pri tem, ker res potrebujemo pomoč, da bomo lahko pomagali vsem zainteresiranim. Da, hvala, to bom storil. Ja, hvala lepa. Prosim, na kratko, tako da ne bomo imeli zamude. I welcome your, your... Čisto na kratko, močno pozdravljam vaše eh, poglede na zadevo, ampak imam še vedno nekaj pomislekov, namreč zaskrbljenost. Kmeto je tista, ki nas skrbi. Ne gre za to, koliko so zaskrbljeni poslanci in poslanke, ampak dejansko ljudje na Irskem so močno zaskrbljeni. In če naj bi povečali dejavnosti v zvezi s testiranjem na tuberkulozo, potem bi to vsekakor povišalo stroške, zdaj bi morali vsi plačati više prispevke tja od eh, državne ravni, od ministrstva za finance, pa vse dol do kmeta. In če pogledate, je v bistvu predpostavka, ki ste jo vi pojasnili, da bi vi radi zapravili manj za to, eh, v praksi pa je videti drugače in zato me resno skrbi, da da ne bo na koncu izpadlo tako, da bodo kmetje morali sami financirati celotno schemo izkoreninjenja. Hvala lepa. No, lahko vam povem vse te številke, ki jih imam tukaj. Po moje, kolikor jaz vidim, se sredstva, ki se namenjajo irski, zvišujejo, ne pa znižujejo. Naš cilj je, izkoreniniti nevarne bolezni. In to smo počeli že doslej in še naprej bomo vsem pristojnim organom krepko pomagali, da bodo vzpostavili in oblikovali ustrezne programe, ki bodo narejeni ravno po meri irske, da se bo vedelo, kako se te virusi prenašajo in predvsem, da bomo poskrbeli za te črede, ki se stalno premikajo. Najlepša hvala. S tem smo zaključili razpravo. Naš no, kolega Flanagan, ampak res na kratko. Eh, ik werde schnell sein. Um, uh, eh, ja, kratek bo. Eh, just, uh, Samo tako naj povem, da je lepo imeti takšno uh, podporo in z tega vidimo, v čem je v bistvu korist, da imamo skupine, kot je naša. Um... Ähm Najlepša hvala. Samo v informacijo, koordinatorji so danes podaljšali rok eh, za dva meseca eh, pri tem svežnju, torej bomo imeli še veliko časa za razpravo. Potem pa prehajamo k enajsti točki dnevnega eh, reda in to je izmenjava mnen o afriški prašiči kugi. Kot veste, imamo primere prašiče kuge že v številnih državah, v Bolgariji, Romuniji, Litvi, pa tudi na Polskem. Že 12 km od Nemčije so se pojavili ti primeri, torej od moje domovine vsak dan dobimo nove novice o širitvi te bolezni. Torej, to je zelo aktualna tema. In eh, ta bolezen lahko ima tudi eh, zelo velike posledice. Takoj vam dajem eh, besedo, da predstavite situacijo v Evropi in pa ukrepe Evropske komisije. Da, hvala predsedujoči. Torej, šel bom skozi posamezne teme. Naj ne razlagam še enkrat, kaj je virus ampak kakšno je stanje globalno gledano, kakšno je stanje v Evropski uniji, kakšni so bili naši uspehi doslej, kaj je ta slavni bacil, ki deluje na daljavo, če lahko tako rečem, in videli bomo, kaj imamo na črtu za naprej. So what is the, the virus itself? Uh, uh, and I will not enter into much detail. What you have... No, ne bom se spuščal v podrobnosti. Tukaj gre za smrtnost v primeru okužbe. To je zelo učinkovit virus, lahko rečem, ki ubije skoraj 100 odstotkov svojih žrtev. In to je zelo pomembno še zlasti, če pogledamo, kakšna je situacija pri divjem prašiču. Pri divjem prašiču je uh, virus veliko učinkovitejši, lahko rečemo, kot tisti, ki ga hočejo izkoreniniti. In najhujše je, če gre en tak divji prašič z enega območja na drugega, to se potem prenaša z prašiča na prašiča in ni znanega cepiva ni znanega učinkovitega načina preprečevanja. In zdaj se lahko vprašamo, kako je to prišlo v Evropo. To je bolezen, ki je zelo razširjena v Afriki. Pravzaprav jo sedaj najdemo vse posod. No, in to ponavadi najlažje prepoznamo kot eh, virus, ki se pojavlja v krmi za živali. In to je bilo že pred nekaj leti zelo alarmantno. Ugotovljeno je bilo, da prihaja določena eh, prehrana za živali preko morja. V Gruziji, na primer, so imeli okužbe preko pomi, ker eh, pač niso pazili, kakšne pomije se uporabljeno, odkot prihajajo, da boste verjeli, pomije in odpadki človeških živil se pogosto vozijo na velike razdalje in tako so prišli tudi v Gruzijo. Potem pa iz Gruzije ta virus potoval preko divjih prašičev na sever in tako smo prišli do okuženega mesa. Naj vam pokažem, kako je video posnetek, eh, video prikaz tega, kako se je ta okužba širila od začetka, mesec za mesecem lahko vidite, eh, zgoraj desno vam piše mesec, spodaj pa vidite, kako se širi bolezen. Z modro je označena širitev po Evropski uniji, eh, z oranžno pa drugod po Aziji in sedaj vidite, da se približujemo že sedanjemu času. Vidimo, kako se širi iz Kitajske in gre naprej na celotno jugovzhodno Azijo, do kamor se je razširil že doslej. Torej vidite, da je celotni južni del Azije okužen z afriško prašičjo kugo. Kakšno je stanje v Evropski uniji? malce boljše. V tem letu vidite te zelene pikice, ki kažejo eh, prisotnost okuženih divjih prašičev. Potem so pa tu še rumene pikice, ki prikazujejo okužene kmetije. Tako da vidite, da države kot Estonija in Latvija, ki so bile močno okužene pred nekaj leti, danes več ne beležijo izbruhov na kmetijah. In eh, divji prašič je skoraj izginil iz narave, le malo jih je še. In eh, videti je, da je prisotnost virusa v okolju zelo nizka in da ni širitve infekcij. Če vzamem primer iz Estonije, pred letom 2014 je bilo v Estoniji bilo več kot 1300 kmetij, ki so se ukvarjali s tem, sedaj jih je le 120, ki imajo težave. In dejansko je najboljša preventiva v tem, da se izogibate vsakršnemu stiku med divjimi živalmi in živalmi na kmetiji. Uh, jasno pa je velik izziv v tem, kako preprečiti uh, izbruhe, prašiče, kuge. Tam, kjer je ne mogoče preprečiti stike med divjim, divjimi živalmi, uh, in domačimi živalmi. To je zelo pogost pojav, recimo Romuni, delu Mačarske, delu Slovaške, Ukrajine. Tam je tudi zabeleženih več primerov okuž preko divjih pršičev. Nekaj tega je tudi v Belgiji, eh, kjer smo odkrili okužen gozd preko človeškega faktorja in potem so Belgijci in Francozi stopili skupaj in zelo aktivno delovali na tem, da so izkoreninili virus v tem področju, tako da ga tam več ni. Podobno se je zgodilo tudi na češkem lani in to je bil isti virus, kot ga imamo v Belgiji in sedaj smo ga zabeležili še na zahodu Polske, nedaleč od nemške meje kjer smo tudi že imeli prej primere okuženih gozdov. No, zakaj se to pojavlja ravno na nekaterih koncih, drugod pa ne, na to se bomo zelo pozneje. E, kot rečeno, na Češkem smo imeli v začetku prejšnjega e, leta podobne države in tam so se soočali z enakimi problemi, kot se sedaj v Belgiji. Letos imate tukaj podatke, veliko število izbruhov pri domačih živalih, to je obarvano z modro v eh, Romuniji. Predvsem je šlo ravno zaradi tega dostopa divjih živali do dvorišča, tako rekoč. Eh, in eh, tu gre tudi za prenos preko Ukrajine in od tam se je potem razširil ta virus po vsej Romuniji. Potem še primer iz Češke. E, to je pač tisti primer, ki je zelo soroden temu, kar se zdaj dogaja v Belgiji, na Polskem. Be bolezen je spet e, prišla preko človeškega faktorja, kar pomeni, da je nekdo nekje uspel okužiti divjega prašiča v gozdu, oziroma je nekdo uporabil divjega prašiča v neki klobasi ali salami in tako okužbo prenesel naprej, do česar ne bi prišlo, če bi bile zadeve pravilno nadzorovane, ker eh, je treba skrbeti strogo izvajati ukrepe, če recimo vemo, da obstaja možnost okuženih divjih prašičev eh, v določenih območjih in eh, na srečo se divji prašiči bolj malo gibljajo, ne, ne gibljajo se na velike razdalje in zato je bilo možno s pomočjo naših strokovnjakov ugotoviti, kje točno se nahajajo ti eh, okuženi divji prašiči tako da so to nevarno moče najprej ogradili, potem pa postrelili vse okužene oziroma vse divje prašiče v tem območju. In sedaj je videti, da eh, virusa več ni, namreč ta virus na prostem ni zelo vzdržljiv in eh, recimo, da, da lahko virus v mrtvi živali preživi tja do šest mesecev in ne dlje. In zato je prioritetna naloga pristojnih organov eh, zbrati trupla živali v gozdovih, zato da se preko teh trupel okužba ne bi nadalje širila tudi na dve prašiče. No, tukaj v Belgiji smo imeli enak primer treba je bilo razširiti ograjeno območje, ker eh, se je bolezen širila tudi preko meja, ki so bile ograjene. Tako da so v Belgiji morali večkrat premakniti ograje, vendar jim je na koncu uspelo. Na jugozahodu so bila ta ograjena območja, eh, tudi ogradili so jih zelo intenzivno, zato da bi preprečili nadaljne širjenje na francosko območje in tudi francozi so ustrezno ukrepali ob eh, belgijski meji, tako da so preprečili vsakršno širjenje bolezni preko divjih pršičev v Francijo. Seveda je to imelo uničujoč učinek na živali, to pa je vsekakor tudi hud udarec za stroko, kadar se taka širitev zgodi kaj se je zgodilo na zahodu Polske. V novembru smo imeli tako poročilo in tako smo poslali našo strokovno skupino Evropske unije na teren. To so bili strokovnjaki iz držav članic, ki delujejo ponovadi v laboratorijih ali inštitutih, ki popolnoma razumejo, kako se divje živali obnašajo in množijo na raznih območjih Evropske unije in so lahko povedali lokalnemu prebivalstvu, kaj je za pričakovati, kako se bodo zadeve širile. Tako da so bili tudi ravno pravšnji eh, svetovalci za pristojne organe na kraju samem. Eh, tako da so tudi poudarili pomen regionalnega pristopa k omejevanju širitve virusov. Eh, Zatem nismo ugotovili nikakršnega širjenja tega virusa preko zakonite prodaje in trgovine. Povedal sem, da se ponovadi to zgodi predvsem zaradi nezakonitih dejavnosti in v okviru odbora se srečujejo vsi pristojni organi vsaj dvakrat eh, na mesec, kadar pa pride do kriznega dogodka, se sestajajo in si izmenjujejo podatke tudi dnevno. Kot vidite, gre tukaj za veliko grožno, ne le eh, živalim v tem sektorju, temveč ogroža tudi divje živali v Evropski uniji in tudi po vsem svetu, ker ima to zelo negativen učinek in uh, potem se eh, sprejmajo ukrepi, kot so prepovedi trgovanja z določenim mesom, prepovedi uh, širitve proizvodov in tako naprej. In, uh, V Amerikah, Avstraliji in Novi Zelandiji so edina območja, ki niso prizadeta s tem eh, virusom. Tam so zelo intenzivno izvajali eh, kampanje osveščanja, da so ljudi podočili, v čem je problem, da bi res preprečili, da ti virusi sploh pridejo na njihovo zemlje. Torej, če spregovorim o tem, kako to vpliva na našo stroko in trgovino, boste tukaj videli v grobem podatke, kako je s proizvodnjo mesa približno 260 milijonov prašičev je bilo zaklanih na leto v Evropski uniji, to je nekoliko manj od milijona na dan. In eh, Imeli smo konferenco prejšnji teden v Berlinu, to bom tudi še omenil. No, ampak samo toliko, da boste v grobem imeli predstavo o pomankanju mesa, recimo na kitajskem. Kitajci so rekli, da je bilo 27 milijonov uh, eh, svinskega mesa premalo na kitajskem nisem se zmotil, dve, 27 milijonov ton svinskega mesa jim primankuje na kitajskem to leto, po njihovih ocenah. No, in če bi vse izvoz Evropske unije eh, preusmerili na Kitajsko, to še vedno ne bi bilo dovolj. Na kitajskem pa so to prvič objavili avgusta 2018. In potem, kot vidite, je, smo lahko sledili, kako se je tak izbruh zelo hitro razširil po Aziji. In to je seveda spremenilo tudi pogoje, prašičereje po vsem svetu. Kakšna bo pobuda Evropske unije? Pripravljeni smo bili, takoj ko smo ugotovili, da afriška prašičja kuga prihaja v območje blizu Evropske unije, smo sprejeli pripravljalne ukrepe. Poskrbeli smo za nadzor na naših eh, mejah eh, in EFSO smo prosili, da posodobi svoje eh, znanstveno mnenje, pripravili smo se na boljši nadzor, okrepili smo nadzor na mejah, stopili smo v sik s pristojnimi organi druge, sprejeli smo torej številne pobude. Tako da bi bila ozaveščenost boljša. Okrepili smo tudi naše nujne veterinarske eh, preglede in sprožili smo platformo, na eh, kateri se zbirajo podatki FAO in pa Mednarodne organizacije za živali. Želeli smo ukrepiti ozaveščenost ne le znotraj Evropske unije, ampak tudi na celotnem eh, kontinentu in na Zemlje vidu lahko vidite in mogoče bo to še jasneje postalo kasneje, da imamo še vedno eno črno luknjo v eh, Evropi in sicer eh, gre za Belorusijo, ki ne poroča o izbruhih prašiče kuge. Na koncu smo našli veliko okuženih živali eh, na polskem, eh, v Litvi in pa v Bolgariji. To, oziroma s tem se bo potrebno še soočiti in uh, Sestali smo se z beloruskim ministrom za kmetijstvo in sicer ob robu eh, zelenega tedna v Berlinu. Prizadevamo si eh, za božje soočanje z to boleznijo in zatem eh, si prizadevamo tudi za lažje izkoreninjene. Predstavitev lahko najdete tudi na spletni strani. tako da eh, lahko to predstavitev dobijo tudi vsi poslanci, če bo to potrebno. EFSA je tudi igrala ključno vlogo. Dobili eh, smo tudi dva nova eh, predloga za soočanje z tem predlogom, z tem problemom in skrbimo tudi za razdelitev Evrope na posamezne regije. Države članice zelo dobro vedo, kaj te barve na zemljevidu pomenijo in eh, naj vas spomnim, eh, da so rdeča območja območja Evropske unije, kjer je prišlo do izbruha eh, prašiče kuge na kmetijah. To je torej regija, ki je močno okužena in kjer se virus širi. Potem je tukaj roza območje, to je območje, kjer je bilo ugotovljenih le nekaj primerov pri divjih eh, svinjah eh, in zaradi tega eh, so okrepili zaščito kmetij. In potem je tukaj še modro območje to je tudi eh, del eh, okuženih območij, ampak predstavlja v bistvu eh, zgolj varnostni pas. Zakaj? Zaradi tega, ker takoj, ko pride do okužbe pri divjih svinjah, je potrebno narediti test na vsake umrli živali, ki se eh, znajde v tem modrem pasu. Torej, eh, bolezen se širi zaradi gibanja eh, divjih svin bolezen se eh, širi za kilometr ali dva vsak mesec zaradi eh, premikanja živali. Torej, to roza območje je zelo pomembno, modro območje pa je še pomembnejše. Kaj ti preostanek eh, Evropske unije nima prašiče kuge in to zagotavljamo z temi modrimi pasavi. Preostanek Evropske unije lahko prosto trguje in seveda lahko tudi izvaža svinino v uh, tretje države, ki priznavajo našo regionalizacijo. Kanada, ZDA, Avstralija, Nova Zelandija, Čile in tako naprej. Veliko je držav, ki to priznajo, nažalost, če ne vse trgovinske partnerice, ampak vseeno velik del. In tiste, ki ne priznavajo regionalizacije, eh, prepovedujejo uvoz svinjine iz celotne Evropske unije, recimo iz Nemčije. Iz celotne uh, Nemčije. Torej, dvakrat mesečno posodabljamo eh, ta eh, zemljevid, eh, smo v stiku z pristojnimi organizacijami, zato da bi zaščitili preostanek našega kmetijstva in pa izvoza v tretje države. Majhen del Belgije je roza in modr in tudi območje Polske je obarvano roza in modro. tako govoril, uh, sem uh, tudi o uh, ekipi strokovnjakov, uh, ki je obiskala tako države članice, kakor tudi tretje države. Bili so recimo v Srbiji ob koncu lanskega leta, kajti Srbija je imela primere prašiče kuge, imamo uh, tudi uh, revizorje na Irskem, ki eh, tudi izvajo nadzor nad uh, izvajanjem strategije v uh, državah članicah. Govoril sem tudi o GFDAT. Uh, To je platforma, ki zauzema celotno Evropo. In od leta 2014 do danes eh, smo imeli seje z vsemi uh, veterinarskimi uradi uh, v državah, uh, kjer je prišlo do okužbe z pršičjo uh, kugo. Ukvarjamo se z prašičjo kugo med divjimi svinjami, z zaščito dvorišč, in eh, to je zelo pomembno. Poleg tega pa imamo dvakrat letno tudi seje na ministerski ravni z eh, okuženimi eh, državami članicami. In imeli smo tudi sejo z ministri za kmetijstvo in pa ministri za okolje v državah članicah, kajti. Divje živali so zelo pomembne pri širjenju te bolezni in zadnja seja je bila v Sofiji septembra lani. Ob robu zelenega tedna, pretekli teden v petek, smo organizirali konferenco na visoki ravni ki je zauzela več kot le Evropo. Ministri iz Japonske in Koreje ter drugih držav so bili prisotni, več kot 25 ministrov je bilo na tej seji. Tudi komisar uh, je bil prisoten. In to je bila konferenca na izjemno visoki ravni namenjena je bila ozaveščanju na visokopolitični ravni, o, ozaveščanju o, o tem, kako zelo nevarna je lahko tako ta bolezen. Tudi 11 organizacij je bilo prisotnih, nažalost pa je bila dvorana premajhna in uh, nismo mogli zagotoviti dostopa za vse. Eh, omenil sem tudi eh, težave z varno oskrbo z hrano. Te težave bomo imeli v Aziji samo Kitajska ima 5 milijonov uh, prašičev in polovica, polovica je umrla zaradi te bolezni. Nekaj jih je še ostalo. Vsi divji prašiči v vseh eh, na kitajskem več ne obstajajo in ogledati se bomo morali kmetijske prakse po svetu. Torej, potrebujemo mednarodna prizadevanja. Če teh težav ne bomo naslovili na mednarodni ravni, potem bo zelo težko doseči rezultate. Eh, lahko je izkoreniti to bolezen na majhnem področju, to se bo kmalo zgodilo v Belgiji. pa tudi na tistih področjih je nadzor uh, izjemno lahek, uh, kjer uh, ni divjih svin. Teh seveda ne moremo popolnoma izkoreniniti. Veliko sredstev smo že namenili za raziskave in zato da bi delili izkušnje ne le znotraj Evrope, ampak tudi na mednarodni ravni. Potrebno je zagotoviti, da se bomo z to boleznijo soočali na pravilen način. Pripravljenost je zelo pomembna. Umenil sem uh, Ameriki in Zelo pomemben je koncept regionalizacije, tako da bomo lahko nadaljevali z izvozom, preglednost, zaupanje. Vse lahko najdete na naši spletni strani, vse te informacije. Ena izmed prosojnic, ki jo je uporabil eden eh, izmed govorcev v pretekli teden na konferenci, se je nanašal na to, kako eh, naj bi izgledalo kmetijstvo v prihodnosti, velike kmetije, povsem eh, osamljene, nobenega, nobenih divjih živali na okoli. Eh, delavci. Eh, bodo tam zaposleni za najbrž mesec dni, pred eh, prihodom na delo bodo povsem razkuženi. In to bo najbrž edina možnost za Kitajsko, eh, da nadaljuje s proizvodno prašičjega mesa na tistih območjih, kjer živijo divje svinje. Nadaljevali bomo z raziskavami, z oceno tveganja. Veliko je ljudi, ki pomagajo pri soočanju z to boleznijo in eh, naš cilj je, da poskrbimo za to, da se ta bolezen ne bo širila prehitro. toliko torej o afriški prašiči kugi. Želel pa eh, sem še predstaviti ptičjo gripo. Ptičja gripa eh, se namreč ponovno pojavlja. Vsi poznamo H1N5. In Sedaj smo imeli prvi, oziroma prvi izbruh smo imeli v Evropi 31. decembra 2019, več držav eh, je bilo eh, prizadetih in sicer eh, Češka, Poljska, Slovaška, Mačarska. Tukaj ne gre za velike kmetije, ampak gre za H8 in 9, ki prihaja ponovno iz Rusije, gre za kombinacijo različnih virusov. V Arktiki, ti virusi so se pomešali konec eh, lanskega leta, gre za mešanico ruskega eh, in pa afriškega seva. In sicer ne morete dobro videti tega zemljevida, ampak lahko vidite rumene pikice v Ukrajini, Poljski, Češki, eh, Romuniji in tako naprej se je pojavil ta virus. In eh, posledice so podobne, kot sem jih prej omenil, gre za regionalizacijo, zato da bi omogočili preostalemu delu Evropske unije, da lahko svobodno trguje. E, vidite lahko tudi, katere ukrepe smo sprejeli, enake ukrepe smo sprejeli e, za e, ptičjo gripo e, kot za druge bolezni in e, seveda to nima nobenega vpliva na človeka, to sem še želel poudariti. Hvala lepa za to obsežno predstavitev afriške prašiče kuge. In pa eh, ptiče gripe, sedaj eh, pa prehajamo k vprašanjem. Nekaj kolegov se je javilo k besedi, najprej kolegica Sandeh. Oui, merci. Ja, najlepša hvala za to predstavitev, eh, ki je bila predstavljena izjemno podrobno, odgovorili ste že na številna vprašanja, ki eh, smo vam jih želeli tudi sami zastaviti. Eh, seveda so kmetje zaskrbljeni, še prav posebej v moji regiji, prihajam z vzhoda Francije, eh, blizu meje z Belgijo in eno izmed temeljnih vprašanj, ki si ga zastavljamo, je, ali je eh, ta varnostni pas, ki je bil ustvarjen, tudi učinkovit, ali eh, je to zares zagotovilo, da se bolezen ne bo razširila. Nasplošno pa je potrebno povedati, da so kmetje eh, zaskrbljeni, kajti ne potrebujejo še te krize, so že v velikih težavah. In še ena uh, točka kot sem rekla, eh, sama prihajam iz vzhoda Francije, ampak najbrž zaskrbljenost velja tudi za druge dele Evrope. Danes je namreč v Evropi preveč divjih svin in eh, to seveda lahko tudi olajša širjenje bolezni. Zanima me, ali eh, bo Evropska komisija v zvezi s tem kaj storila. Hvala lepa. Pa kolege Bušman. Kolega Bušman. Ja, dank, Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči, spoštovani. Spoštovani predstavnik komisije, najlepša hvala za vašo predstavitev. Od leta 2007 se prašiča kuga že pojavlja. Trenutni virus eh, je zelo nalezljiv in eh, preživi celo v globoko zamrznjenem mesu in uh, že uh, telesni stik uh, med živalmi zadostuje za prenos. Razlog za hitro širitev v Aziji so pomankljivi higijenski standardi in prevoz živali na dolge razdalje. Vse to pa se dogaja tudi v Evropski uniji. Moje vprašanje je, Katere ukrepe načrtuje Evropska komisija za to, da bi skorenila to bolezen eh, ali pa da bi eh, poskrbela za zdravljenje te bolezni, pri tem pa seveda ne smemo pozabiti na varstvo živali. Hvala lepa. Kolega Adamov. Hvala lepa. Gospod eh, predsedojoči. Bolgarija spada med tiste države, ki so najbolj prizadete eh, zaradi eh, afriške prašiče kuge. Od prvega izbruha do danes je eh, bilo ubitih 2300 eh, prašičev eh, in eh, to, je, to sta dve tretjini eh, prašičev v Bolgariji potrebujemo eh, skupne ukrepe v Evropi, potrebujemo skupne ukrepe za preprečevanje razlogov za razvoj te bolezni. In zaradi tega vpraš, sprašujem Evropsko komisijo, ali pripravlja enotne eh, standarde za zagotovitev uh, varnosti na kmetijah oziroma v kmetijskih obratih. Ali predvidevate tudi uh, nadomestila in vzpodbude za območja, ki so prizadete zaradi prašiče kuge? Najlepša hvala. Spoštovani predstavnik komisije, mislim, da je ta tema še kako pomembna. Nažalost, moramo ugotoviti, da postaja ta tema vedno aktualnejša. Ne glede na prizadevanja komisije in ne glede na prizadevanja v državah članicah, smo videli, da se je ta uh, bolezen pojavila v štirih državah, prizadetih pa je 12 držav. Uh, Litva, uh, Latvija, Estonija, skoraj da celotno ozemlje teh držav. Uh, je okuženo z prašičjo kugo. In podjetja, kjer, oziroma kmetijski obrati, kjer imajo več kot 100 eh, eh, glav svinine, eh, so morala zapreti svoja vrata, kajti ne morejo preživeti. Prav veliko alternativ tudi ni. pred eh, šestimi leti smo pokopali veliko svinj in ukrepi, ki so bili takrat sprejeti, niso bili prav učinkoviti. Še naprej se je bolezen širila. In v moji regiji ni prišlo do širitve bolezni. ni bilo tudi ugotovljeno, kaj je razlog za nastanek te bolezni. Sedaj smo se odločili, da bomo eh, v preprečevanje vključili tudi lovce, vendar lovci ne želijo ubijati uh, samic, uh, divjih uh, svin. Uh, in to je tudi dodatna težava. Ja, no. Predsedujočega lahko tudi ignorirate, tudi to je strategija. Kolegica McIntyre. Hvala lepa. Gospod predsedojoči, danes zadnjič govorim v tem odboru in rada bi se zahvalila kolegom za podporo in za sodelovanje in hvala lepa, da ste mi dali priložnost, da spregovorim. Afriška prašičja kuga povzroča veliko zaskrbljenost tudi v Združenem kraljestvu in moji regiji. Morda ste na tem presenečeni. Z vidika Združenega kraljestva eh, je potrebno povedati, da nas je močno prizadel, prizadel izbruh eh, slinovke in parkljuke. Šest milijonov uh, ovac je umrlo uh, takrat. Torej, lahko vam povem zgodbo o kmetu, uh, ki goji redko vrsto uh, svin. Tako zelo redke so, da so še redkejše od uh, pant. Uh, In ta kmet eh, goji te svinje eh, ob obrobju eh, gozda Din. In v tem gozdu so tudi divje svinje, nad katerimi pa ni ustreznega nadzora. In zaradi tega se te. Uh, Divje svinje znajdejo tudi na njegovi kmetiji, ne glede na to, kakšne ukrepe uh, Eh, sprejema. Ne vem, ali ste kdaj poskusili zadržati uh, divje svinje pred eh, pragom vaše kmetije, ampak to je zelo težko. Naredijo uh, veliko uh, zmešnjavo in uh, če bi prišlo do okužbe v Združenem kraljestvu, bi to izbrisalo polovico uh, svin v uh, naši državi. Torej, kaj boste storili, uh, da bi zagotovili boljši nadzor nad divjimi svinjami? Wir... Najlepša hvala. Ich glaube, ich kann für alle sprechen. Wir bedauern alle miteinander, dass das Ihr letzter Redebeitrag hier. Paris nam je žal, da je to zadnji prispevek v tem odboru in da nažalost vaša država zapušča Evropsko unijo 31. januarja. Kolega Jurki. Gospod predsedujoči, dve vprašanje imam. Leta 2017 je Evropska komisija dobila mandat, da pomaga Ukrajini in pa Belorusiji v boju eh, proti prašiči kugi. Omenili ste situacijo v Belorusiji, kaj pa je z Ukrajino? Ali imamo dobro sodelovanje? Ali prijemamo poročila o trenutni situaciji v tej državi? Kaj ti Evropska komisija Eh, ni dovolila Polski spostaviti ograje na vzhodni meji, sedaj pa se te ograje postavljajo. Zakaj eh, je torej prišlo eh, do tega? Zanima pa me tudi, kako napreduje razvoj cepiv. Sedaj pa k, k ptiči gripi. Eh, predstavnica Irske je omenila tudi mojo državo, dejala je, da izvažamo eh, okuženo perutnino. Naj vam zagotovim, da je veterinarska služba na Polskem eh, izvedla vse potrebne ukrepe in da so bile okužene živali ustrezno. Eh, odstranjene in imamo tudi varnostne pasove. Torej, morda se bi želeli opravičiti za vaše besede. Kaj ti dejali ste, da se okužena perutnina izvaža iz Polske in poleg tega me zanima tudi, ali eh, Evropska komisija namerava sprejeti tudi eh, sistem za HPN1. Kar pa zadeva divje svinje, eh, če želimo, da ostanejo v gozdu, potem potrebujemo ograjo. Kolega Buda je naslednji na vrsti, se lahko morda kaj takoj odzove. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Jaz ne želim polemične razprave z kolegom, vendar pa sem mm, dejal, da imamo v Romuniji okuženo meso iz Polske. Eh, to meso je bilo okuženo z ptičjo gripo, ampak z eh, tem ne, nobene, ne prelagam nobene krivde na Polsko. Eh, rabimo ograje na meji z Ukrajino, je bilo rečeno. Ampak tega pravzaprav ne moremo uresničiti. Kljub temu pa imamo težave, da nimamo nobene meje na, na, tudi znotraj Evropske unije in Romunija ima velike težave z uh, to boleznijo. Ta uh, virus se je razširil tudi tam, kjer so bili upoštevani najstrožji ekološki standardi ptiči pač lahko uh, letijo in uh, to je težava. Zakaj njim ne razpravljamo tudi o možnosti, da bi te živali zažgali in ne pokopali? Potrebujemo namreč zagotovilo, da se ta virus ne bo ponovno pojavil. Kolega Hojslik gospod predsedujoči, ne bom vas ignoriral. Več kot deset let sem že tukaj in vsako leto dobimo poročilo, eh, ki govori o prodoru na zahod. Pravzaprav tega virusa ne moremo zaustaviti, to bi bilo potrebno eh, priznati. Že več kot desetletja imamo prašičjo kugo in pripraviti se moramo na neke vrste sožitja. Eh, ne bodo uspeli ti naši ukrepi izgradnja ograj. Eh, ne bo učinkovita, kaj ti bolezen se prenaša tudi z zavrženim mesom. Eh, potem je bilo zastavljeno tudi vprašanje v zvezi z cepivi, ali Evropska unija vlaga v razvoj cepiv. Mislim, da je to dolgoročno gledano edina možnost. grozljiva uh, možnost, pa se mi zdi, uh, da bi izgradili neka varna območja, uh, tako kot sedaj poročajo iz uh, Kitajske. Res je, da še obstajata dva kontinenta, kjer prašiče kuge ni, ampak mi se moramo nekako uh, navaditi na to, da z tem živimo. Ne moremo pa graditi ograj. Hvala lepa, da ste se držali časa za govor. Sedaj pa kolega Kučmjuk. Najlepša hvala. Hvala lepa tudi direktorju za ta pojasnila, izčrpna pojasnila, kar zadeva prašičjo kugo in pa ptičjo gripo. Res je, da bomo morali sprejeti eh, obe bolezni, to smo morali storiti tudi na polskem. Kar zadeva prašičjo kugo, od leta 2014, v zadnjih šestih letih, torej, eh, smo eh, zbrali kar nekaj strokovnega znanja. In uh, imamo tudi specifičen način odziva, torej tam ne prihaja več do zamud. In tudi, če pride do regionalizacije izjemno hitro, če se Evropska komisija hitro odzove pri uvrščanju okuženih območij na eh, seznam, je po drugi strani zelo težko eh, doseči, da te črtajo z tega seznama. Ali pa, da bi regije bile pristavljene eh, na drugi seznam. torej regij, za katere veljajo določene omejitve. To je pomembno za kmete in tudi to bi moralo zanimati eh, Evropsko unijo. Toliko torej o prašiči kugi. V kar pa zadeva ptičjo grupo, gripo, smo imeli približno 12 primerov eh, od leta 2019, eh, ampak tukaj govorimo o velikih kmetijah. 175 tisoč uh, ptic je bilo ubitih in zanima me, ali bi Evropska komisija pomagala kmetom, ki imajo s tem velike stroške. Hvala lepa, kolegica Magines. Hvala lepa, gospod predsedojoči, in hvala lepa za predstavitev, za vse podrobnosti. Mislim, da smo lahko hvaležni. Uh, da je Evropska komisija zelo aktivna, ne le v Evropi, ampak tudi na mednarodni ravni in mogoče se nam to zdi eh, samoumevna, ampak ali si lahko predstavljate, kakšna bi bila situacija eh, danes, eh, če temu ne bi bilo tako. Eh, mislim pa, da bi eh, morali imeti razpravo o eh, varnosti. In gospod Hojsling eh, je govoril o sožitju. Namreč eh, gre za območja, kjer imamo divje živali in pa tudi kmetijsko proizvodnjo oziroma živinorejo. In zdaj se širi eh, tudi zaskrbljenost zaradi virusa, ki prihaja iz Kitajske. Gre za eh, vrsto koronavirusa in tudi ta virus izvira iz živali. Hvala lepa, kolegica Donat. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Predstavnika komisije bi rada vprašala dvoje. Da bi izkoreninili ta virus, ali mora to pomeniti, da ni nobenega primera okužbe med eh, svinjami, ali eh, to pomeni, da Eh, moramo imeti uh, nič primerov tudi med divjimi svinjami. Eh, prihajam namreč iz območja, ki zauzema Sicilijo in Sardinijo in spremljam razvoj te bolezni na Sardini. In seveda je veliko število divjih svin problem, kajti to povečuje tveganje širitve te bolezni poleg tega pa lahko to resno škoduje tudi okolju. Mislim, da bi se morali ukvarjati z zmanjšanjem populacije divjih svin. Mislim, da bi se morala komisija s tem ukvarjati. Pri tem pa je potrebno upoštevati tudi, eh, da zelene stranke menijo, da je lov napad na naravo. Ampak jaz mislim, da bi morali ta pristop eh, spremeniti, kajti varstvo okolja pomeni tudi varstvo uh, drugih uh, živali. In zaščititi je potrebno vse pred to nevarnostjo. Najlepša hvala, kolegica Karveš. Hvala lepa. Hvala za vašo temeljito predstavitev imam samo eno vprašanje, ki pa je pravzaprav kurioznost in mogoče je to malo zunaj tega področja. En eh, prosojnica se je nanašala tudi na eh, sektor krme. Sprašujem se, ali so kakšne informacije o učinkih, eh, posledicah za krmo, na kitajskem vemo, da so bile posledice velike. Um, to je kurioznost. Um, Um, ker ste se v predstavitvi, ker ste v predstavitvi omenili tudi to. Me zanima, gospa kolegica Šmitbava, hvala za te zelo zaskrbljujoče izpovedi. V Avstriji smo še bila lisa in se nas to hvala Bogu ne tiče, kar se tiče upravljanja z um, divjimi prešiči, moramo. Um, Ravnati enotno v Evropi, kajti lov na divje prešiče je zelo nevaren in se ne more končati um, na državni meji. In ker eh, ta izjemna situacija zahteva izredne ukrepe, si predstavljam, da bi vsaka država članica se opredelila za to, da ob istem času izvede informacijske kampanje. To v farmacijski industriji tudi pri gripi deluje zelo dobro, torej ozaviščanje z delavnicami mm, v Romuniji, Nemčiji in tako naprej. To je že funkcioniralo in seveda so eh, potrebni tudi stroži nazori na meji in vse države morajo ravnati enako. Torej, potniki, turisti, pa tudi lovci bi eh, morali prejeti več informacij, da bi um, naprimer hlive, kakršni so nam bili predstavljeni, da takšnih hlivov v prihodnosti ne bi bilo. Hvala, s tem smo eh, ob koncu eh, kroga postavljanja vprašanj in sedaj dajem besedo spet predstavniku komisije in ga prosim za odgovore. Hvala, gospod predsednik. Veliko vprašanj je bilo postavljenih. Želim začeti z zadnjim. Ozaveščanje in kampanje ozaveščanja za potnike in za lovce. V programu Izkoreninjena, ki ga um, pripravijo države članice, tudi če ni izbruha bolizni, smo povabili in podprli države članice, da predstavijo kampanje ozaveščanja, ki bi jih financirali mi. Če naprimer nekdo potuje v Nemčijo, ne bo videl na um, avtocestah, na vseh parkiriščih, um, eh, um, eh, naprimer. Eh, bo pisalo, ne vrzite sendvičev stran in sicer ne samo v nemščini, temveč tudi v polščini in drugih jezikih in vse to financira EU. In sicer je v državi članici, je v EU veliko držav članic, ki so investirale denar in um, kompenziramo veliko teh sredstev za radi obve, obž, ozaveščanja in to smo storili povsod po Evropi in govoril sem o ustrezni pobudi, um, ki jo podpira tudi UNDFAO in primiri eh, teh eh, uspehov. Um, to najdete tudi na naši spletni strani in sicer um, kampanje ozaviščanja, ki se izvajajo v Evropi, ne samo v EU, tako da države članice um, se lahko tudi zgledujejo po kampanjah ozaviščanja, ki so bile učinkovite drugot. In mi financiramo te kampanje do 100 odstotkov. In to je ključnega pomena. Vem, da vsi poznate zakone, ampak v tem konkretnem primeru ko je vsak um, um, um, sposoben prenesti to bolizno, bolizn z inficiranim sendvičem, je potrebna taka, uh, tako ozaviščanje, kar se je zgodilo na polskem, na češkem, v Belgiji, bi se lahko zgodilo v katerem koli drugem delu Evropske unije, vključno z Združenim kraljestvom, kjer um, bi okuženo meso eh, bi bilo preneseno ilegalno, naprimer z eh, šoferji tovornjakov ali karkoli in bi, naprimer, divji prešič to pojedu. In zato moramo um, zagotoviti to ozaveščanje tudi na letališčih, uh, eh, kaj ti uh, in sicer že od uh, izbruha slinovke in parkljevke naprej. Ko vstopite v EU, um, vidite velike um, zaslone ali tudi plakate, in ki vabijo potnike, da ne prepeljejo v EU meso, mesa, mleka in znova uredba o uradnem nadzoru, ki je začela veljati januarja lanskega leta velja isto tudi za rastline, da bi zaščitili um, zdravje, živa, zdravje rastlin v EU. Vse države članice tega še niso implementirali, to vem, ampak od 14. decembra bi pravzaprav morali biti ti posteri za ozaveščanje, za zaščito pred ksililo in drugimi boleznimi povsod in sicer gre eh, za nevarnost za rastline. Kaj bi lahko rekel o ograjah? Seveda je to prva reakcija države, da uh, se bi lahko zaščitili z ograjami. IFSA uh, je bila pri tem zelo jasna. Ograje ne bodo pomagale, ograje na dolge razdalje ne bodo preprečile eh, divjim živalim, da se eh, premaknejo z ene strani ograje na drugo. Zato tudi nikoli nismo eh, branili in se zauzeli za take dolge ograje v EU, da bi ščitili divje živali ene države pred drugo. Ampak eh, ograje na kratke razdalje delujejo, to smo videli v, či, na Češkem in mi smo eh, k temu svetovali in videli smo to tudi v Belgiji. V južnem delu Belgije se spomnite, je bil en tak primer. Francija je na tem področju tudi eh, na tem območju postavila ograjo. To je učinkovito, na majhnem območju. Um, ograje, ki jih je zgradila Francija, um, to se je zgodilo v popolnem soglasju z belgijskimi oblastmi, in naša eh, ekipa strokovnjakov na terenu je to podprla in sicer gre za depopulacijo divjega prašiča iz majhnega območja. Torej, potrebuješ virus in vektor. Če nimaš vektorja, ni bolezni in če ni bolezni, eh, potem tudi ni vektorjev. Torej, če depopuliraš, eh, odseliš na majhnem območju, eh, To res deluje. In naši strokovnjaki eh, so to predlagali tudi Poljski in eh, Nemčiji in so stiki med Nemčijo in Poljsko na višji politični ravni, da bi zagotovili, da bi bilo storjeno vse, da se prepreči širitev bolezni. Ampak na velikih območjih smo ugotovili, da to v praksi ne deluje. deluje. In v bistvu eh, je isto ugotovila tudi EFSA. Sedaj pa nekaj o lovci. Lovci igrajo ključno vlogo in vidno sem rekel, da lovci lahko storijo vse, da se prepriči širitev bolezni, ampak eh, lahko pa tudi z enim vikendom lovljenja uničijo šest mesec, mesec eh, cel drugih naporov če se eh, bolezen pojavi v gozdu, bodi si na Polskem, bodi si v Belgiji, bodi si eh, v Češki republiki, potem je prva ideja, ki se pojavi med ljudmi, najbolje je, da ustrelimo divjega prašiča v tem gostu, ampak to je v popolnem nasprotju s tem, kar bi bilo treba storiti. Ko vidiš, da se je pojavila bolezen v gostu, moraš pustiti populacijo divjih prašičev, torej eh, govorim o divjih prašičih, torej da ostane, dokler ne veš natančno, kako daleč se je že razširila bolezen. In včasih je to zelo težko razložiti. In so. so tudi nekateri ministri v tej dvorani, prejšnji ministri, ki verjetno vedo, kako težko je to uveljaviti, kaj ti lovci hočejo iti v gost in loviti in edino, kar dol eh, storijo z um, tem um, lobom, je, da se širi bolezen. Zato moraš najprej postiti gost brez intervencije, dokler natančno ne veš, ki, kako daleč se je razširil virus in potem lahko e, postaviš ograje in depopuliraš. Ampak tako kot sem povedal že prej, virus je veliko bolj učinkovit kot solovci. Če obkrožiš okuženo populacijo z ograjo, bo 100 odstotkov tega Eh, umrlo in potem moraš pobrati in odstraniti seveda tudi trupla, kajti ta virus ostane aktiven šest mesecev tudi v truplih. Eh, torej, um, v štiri, pet mesecev, mesecev starem truplu eh, še vedno najdeš virus in to smo ugotovili v um, Belgiji. Ni nujno, da je aktiven, ampak v truplu ostaja. Zato je glavno, ko najdeš virus v gozdu, ne pojdi v ta gost, pusti tako, kot je, poskusi razumeti, kako daleč se je razširila bolezen, potem zgradiš, postaviš ograje in potem eh, narediš to, kar je storila Češka zelo učinkovito, prva država, ki je uspelo izkoreniniti ta virus na celini tako kot je bilo to storjeno tudi v Belgiji in upam, da bomo k malu že lahko razglasili Belgijo prosto te bolezni in upam, da bo tudi Poljska v sodelovanju z Nemčijo um, um, uspela na tem področju. Še enkrat lovci. Lovci so ključnega pomena in v stiku smo z, z Evropskim združenjem lovcev, smo v stiku z mednarodnim združenjem lovcev, E, oboji so sodelovali tudi pri srečanju v Berlinu v prejšnjem tednu in tudi na konferenci, ki smo jo organizirali na koncu lanskega leta z ministri za kmetijstvo in z ministri za okolje, da bi razložili vlogo, ki jo igrajo lovci pri izkoreninjanju bolezni. O koronavirusu torej človeškem eh, koronavirusu, ki se širi iz Kitajske. Svetovna zdravstvena organizacija se je sestala ta popovdan ali danes dopovdan in odbor za varnost zdravja 28 držav se je srečal danes popovdan, da evalvira oceni situacijo in tudi eh, preveri, katere ukrepe bi lahko eh, predlagali za preprečitev nadaljnega širjenja te bolezni. Sardinija je popolnoma drugačna od epidemike, ki jo vidimo drugot po Evropi. To je specifičen način širjenja, zato ne bi primerjal situacije v, na Sardiniji z uh, situacijo drugot, ampak vedno smo zelo transparentni, vse, kar delamo, je na naši spletni strani in če bo potrebno, bom tudi v prihodnje seveda še rad eh, vas, vam poročal o tem. Hvala za obsežno predstavitev. Gospod Buda ima še eno vprašanje, zelo na kratko, prosim. Pravzaprav to ni vprašanje, hotel sem se opravičiti kolegom iz Polske, kaj ti eh, to meso je prišlo iz Mačarske in ne iz Polske. Um, no, smo pa tudi to še razčistili. Hvala komisiji za poročanje pri zadnjih dveh točkah um, našega dnevnega reda. Hvala tudi za obsižne odgovore. Če si ogledamo um, zemljevid, vemo, da nas bo to, ta tema še dolgo zaposlovala. 12. točka, tu je poročilo o obisku našega odbora v Franciji od 28. do 30. oktobra. Vodil je ta obisk Herbert Hoffman, eh, Dorfman, eh, Ann Sander je bila glavna organizatorka tega obiska, šlo je za govido, za ovce, za um, um, pašnike, za mleko in tako naprej. Prosimo sedaj Herberta Dorfmana za kratko poročilo o tem obisku. Hvala lepa, gospod predsednik, tako kot si že rekel. To potovanje je trajalo tri dneve in šlo je za več sektorjev francoskega gospodar, kmetijstva. Začeli smo v Lyonu in končalo se je potovanje v Strasburu. Torej, tudi kar zadeva prostorsko Eh, prostorske razdalje, eh, so bile tu kar precej dolge proge. Time so bile odlično pripravljene in eh, točke, ki ste jih predlagala kolega Šeremi Dekere in kolegica Sandar, torej njima se je treba res zahvaliti za angažma pri pripravi tega obiska. Eh, bi, eh, srečali smo številne strokovnjake francoskega kmetijstva, ogledali smo si proizvodnjo eh, mesa v Šeronu, potem smo bili v Burgundiji in smo si tam ogledali proizvodnjo vina, konti, sire in potem smo bili tudi v Alza, na Alzaškem. To poznamo malo bolje, to regijo, ker smo pač pogosto v Strasburu šlo je v glavnem za um, um, združevanje pri proizvodnji. Naprimer, pri, primer Konteja je bil zelo um, nazoren. Um, tam imajo skoraj perfektno organizacijo verige, proizvodne verige in s tem se ustvari veliko večja dodana vrednost. Torej, videli smo skupnosti proizvajalcev, srečali pa smo se tudi s kmeticami in kmeti. Veliko je bilo tim, seveda prihodnost skupne kmetijske politike, potem s proizvajalci vina smo se pogovarjali tudi o cerinah, kar eh, je bila danes že tema, izvoz v ZDA, potem pri eh, goveje meso, me, meso smo se pogovarjali v glavnem o Merkosurju. Um, bom kratek, želim se zahvaliti kolegicam in kolegom, um, tudi sodelavcem sekretarijata, ki so um, pomagali pripraviti to potovanje. Mislim, da je bilo zelo informativno in imeli smo veliko pomembnih pogovorov, ki nam pomagajo pri nadaljem delu v tem odboru. Hvala lepa. Hvala lepa Herbertu Dorfmanu za to poročilo. Hvala tudi vsem uh, udeležencem. Ali ima kdo kako pripombo ali želi kdo kaj povedati? Eh, zdi se mi, da ne. S tem lahko zaključimo to točko na dnevnem redu in smo pri 13. točki prehodne določbe v okviru skupne kmetijske politike. Um, to je drugo najpomembnejše poročilo, ki želimo doseči hitro napredek, takoj bom dal besedo naši poročevalki, gospe Katajnen, za 8 minut. Hvala, gospod predsednik, kolegice in kolegi. Želim se vam zahvaliti za priložnost, da se lahko ukvarjam s tem pomembnim dosjejem ki bo v manj kot 49 eh, tednih realnost za evropske kmete. V naši odgovornosti zakonodajalcev je, da zagotovimo stabilnost in varnost za kmete in kmetijski sektor in da zagotovimo jasno pot k reformi SKP. Um, kmetje in živilski sektor bodo um, celotno osebino nove uredbe šele spoznali in to je seveda velikega pomena za nje. Šele nekaj mesecev preden bo začela veljati zakonodaja. Uh, tudi sama sem kmetica in vem, da investicije uh, um, se že dogajajo na kmetijah v politi, politi in zato moramo nadaljevati sedanjimi pravili kot osnovo. Ko gre za našo delo v tem odboru, želim poudariti, da potrebujemo Eh, hitri proces sprejemanja odločitev. Kmetje morajo vedeti dosti vnaprej, kaj jih čaka v prihodnosti in zato je moj cilj, da bi do konca aprila glasovali o tem poročilu in da bi učinkovito začeli delati še pod hrvaškem ruskim predsedstvom v trialogu. E, ključni vidiki naših ambicij pa so zunaj naših rok, rok kajti potrebujemo dogovor o MF. O večletnem finančnem okviru. Želim se zahvaliti poročevalcem v Senci za sodelovanje doslej na tem dosjeju. Kolegice in kolegi, cilj mojega osnutka poročila je, da se vključi čim več vaših predlogov, da bi tako lahko učinkovito napredovali. In zato je ta izmenjava mnen tako pomembna. Kar zadeva vsebino osnutka poročila in moje mnenje kot poročevalka, gre za to, da je predlog komisije, da se nadaljuje z nov, starimi pravili in novim denarjem, to je dobrodošlo, ampak to ne pomeni, da ne moremo izboljšati tega predloga komisije. Seveda ne more biti starih pravil in manj denarja, kajti moramo razmisliti, o sedanji, um, sedanjem stališču IP e glede obrambe um, proračuna. E, torej, prihodek kmetov je že zelo nizek in ne sme prihajati, ne sme eh, priti do danatnega znižanja. Um, um, to je malo um, ločeno od reforme SKP, ki, ki je zelo politično vprašanje in kjer je odprto okno za večje uh, um, spremembe, naprimer prihodni okrepi v okviru zelenega dogovora. Želim povdariti naslednje. Ne moremo imeti dveh procesov reform, ki potekata ob, ob istem času. To bi bilo enostavno preveč za kmete in to je bilo tudi glavno sporočilo skoraj vseh deležnikov iz sektorja, s katerimi smo se srečali pred dvema tednoma. Ena od, ena od ključnih, ena od ključnih tem je trajanje. Komisija je predlagala eno leto, to vemo. Eh, kar pa zdi, se zdi malo realistično. Po menju lahko dosežemo enoletno prehodno obdobje samo pod določenimi pogoji. Um, pogovo, dogovor o če se eh, dogovor o SKP-ju eh, konča do konca junija, potem države članice potrebujejo 12, čas, 12 mesecev za strateške načrte, komisija pa 6 mesecev, da jih sprejme. In mislim, da moramo zagotoviti zaupanje. Um, predvsem tistim, ki se ukvarjajo s to reformo. Eh, reforma SKP mora biti učinkovita in potrebujemo tudi zaupanje v pogajanje o večletnem finančnem okviru in spomladi naj bi dosegli dogovor. Um, to ni pomembno samo za kmetijstvo, temveč za celotno delovanje Evropske unije. In s temi elementi je jasno, da moramo biti odprti za možnost eh, podaljšanja um, tega prehodnega obdobja na dve leti. In eh, želim vedeti vaše mnenje o trajanju, potem izboljšanje. Kar zadeva pri financiranju, mislim, da ne moremo sprejeti nobenega zmanjšanja kmetijstva strani komisije. Lahko si ogledamo eh, tudi podaljšanje programov za eh, podporo kmetijstvu in razen tega si lahko ogledamo ob operativne programe in predvsem, kako dolgo lahko trajajo ti programi. In tudi tu me zanima vaše mnenje o tem. Mislim, da je razen tega pomembno, da pri drugem stebru države članice imajo možnost za povečanje stopne sofinanciranja na osnovi sedanje ravni večletnega finančnega okvira in da eh, izvedejo več okoljskih eh, ukrepov v novem programu, eh, kajti obstaja določena eh, potreba po prilagajanju zaradi novih izzivov. Mislim, da moramo slediti logiki uporabe sedanjih pravil tudi pri um, nacionalni podpori, pomoči in tudi pri drugih ukrepih. Najbolj pomembno načelo pa je, da zagotovimo um, neprekinjeno nadaljevanje podpore kmetom in drugim upravičencem v času prehodnega obdobja. Razen tega lahko pripravimo teren za blažji prehod na novi SKP s eh, povečanjem tehnične pomoči in s tem, da spodbujamo države članice, da temeljito in pravočasno pripravijo strateške načrte. Torej, to je most med prehodom in reformo SKP. Hvala. Hvala lepa, kolegica Katajnen. Predlagam, da najprej prisluhnemo poročevalcem v senci, tako kot smo to vedno prakticirali. Najprej kolega Amaro za minuto, dobi besedo za minuto 30. Dobrega. Hvala lepa. Tudi jaz eh, želim poudariti, da je delo poročevalke gospe Katajnen um, bilo zelo dobro in na, enem odsej, na eni od sej smo tudi že govorili o tem. Uh, in mislim, da so stvari dobro zastavljene, tako kot je to tudi predstavila gospa Katajnen. Postavlja pa se vprašanje eh, odvisnosti od večletnega finančnega okvira. In eh, vendar mora obstajati tudi spodbuda, da večletni finančni okvir izpogajamo tako, da bo to ustrizalo našim željam. In razen tega ne sme priti do eh, poslabšanja pri plačilih kmetom. Govorimo o skupni kmetijski politiki, ki še vedno velja. In sicer, dokler reforma skupne kmetijske politike ne bo dokončna, ne moremo um, ne moremo se strinjati z eh, reformo eh, skupne kmetijske politike z nižanjem financ. Stabilnost je zelo pomembna. Eno letno prehodno obdobje je bilo eh, omenjeno, ampak pripravljeni smo tudi na podaljšanje tega obdobja na dve leti. Trudimo se, da bi to uspelo v enem letu, ampak moramo biti pripravljeni na to, da traja dve leti. Nina, hvala. Gospod predsednik, želim se zahvaliti gospi Katajnen za to, da se je z nami sestala in da je bila zelo odprta za naše predloge. In želim tu podati nekaj konkretnih pripomb. Torej gre za proračun skupne kmetijske politike in pri tem mora biti jasno, da nismo pripravljeni se odpovedati katerim koli plačilom in predlog, da bi se to zmanjšalo, kar je predlagala komisija, torej tu moramo res braniti proračun, to bo naš boj. In potem druga pripomba, eno leto se mi ne zdi realistično, in ne razumem bojazni komisije, če bi eh, odobrili dviletno prehodno obdobje, če, smo, če to končamo prej, se lahko seveda takoj prekine to prehodno obdobje in nov sistem začne veljati, ampak večja je varnost, če rečemo, da eh, boste dve leti. To je moje stališče in stališče moje skupine. Stara pravila, nov denar. To pa ne velja za sadje in zelenjavo, kaj ti eh, čas operativnosti atraktivnih programov je omejen in eh, zahtevajo že septembra 2020 nove predloge za operativne programe. Za, če to lahko velja za vino in za čebelarstvo, ne razumem, zakaj eh, to ne bi veljalo tudi za sadje in zelenjavo. Nadaljni eh, vidik je obravnava rigi. Eh, imamo 100 osem organizacij, eh, ki eh, imajo pogosto svoj sedež v regijah. In ne moremo ehm, vsega tega uresničiti v praksi. Regija eh, lahko razvija projekt za razvoj podeželja. Naslednji je kolega Ropi. Ačiū gerbiamas pirmininkė. E, iš tikrųjų, aš noriu Hvala, gospod predsednik. Strinjam se s kolegicami in kolegi. Tudi sam se želim zahvaliti kolegici Katajnen. Žalostno je, da potrebujemo takšno uredbo in mislim, da eno leto ne bo zadostovalo. Razen tega menim, da moramo zavrniti številke, ki jih predlaga komisija. Naše številke so spremljive in so bile potrjene v zadnjem mandatu. To, e, zato se moramo zauzeti. Razen tega imam pomisleke v zvezi z novimi predlogi sprememb, ki jih je podala komisija in sicer prehod na eko e, kmetijstvo, ekološko kmetijstvo tri leta. Eh, so spremenili v eno leto in to ni realistično. Razen tega gre za programe za države članice, ki pominjo, da eh, določenih programov ne bo možno izvesti, se pravi, države članice bi morali potem vrniti denar in to je na vsak način um, slabo in tega ne smemo uh, um, na to ne smemo pozabiti. Razen tega želim povedati nekaj o zunanji konvergenci, ki jo je treba zagotoviti. Komisija tega ne predlaga. Vendar eh, to moramo zagotoviti zaradi trajnosti. David. Pozorno sem poslušal um, gospi Katajnjan. In ona je povedala vse, kar je pomembno. Želim povedati nekaj, kar so tudi drugi že rekli. In sicer eh, iz postopkovnih razlogov ni realistično, da bi prehodno obdobje lahko trajalo samo eno leto. Od vsega začetka bi se morali zauzeti za dveletno obdobje. Kolegica Aguilar je na vrsti naslednja. Hvala, eh, poročevalki. In tako ji želim povedati, da se z njo strinjamo. Ne glede na točkovne spremembe, ki eh, se lahko predvidijo za zelenjavo in sadje, eh, pa se moramo zauzeti predvsem za kontinuiteto pri reformi reforme. To uh, mora koristiti kmetom in tistim, ki izvajajo kmetijsko politiko. In tako kot so rekli drugi pred mano, mora ta prehodna določba trajati najmanj dve leti, da bo zagotovljena stabilnost za kmete. In razen tega želim povedati naslednje. Uh, ne smijo biti vsebrvane proračunske številke, ki jih predlaga komisija. Kaj ti vsaj bi eh, morali izhajati iz sedanjih številk. Vse je treba seveda izvesti hitro, ampak kljub temu bo odvisno tudi od eh, tega, ali se bomo dogovorili za večletni finančni okvir. Strinjamo se z gospod Katajnen na vsak način nekateri prevajalci so, tolmači so opozorili, da naj bi govorili malo bolj počasi. Kolega Kolako Kalis, hvala lepa. Gospod predsednik, tudi jaz se želim zahvaliti gospe Katajnen in tudi njenim sodelavcem za um, dosedanje sodelovanje z njo. Um, tudi mi smo mnenja, da je zelo težko um, vse to, kar smo um, si um, um, predstavljali, da bi to dosegli v enem letu. Po drugi strani pa je treba izkoristiti čas, kajti um, po drugi strani imamo tudi zeleni dogovor in zeleni dogovor um, bo treba vključiti v novo skupno kmetijsko politiko torej tako kot pri zelenem dogovoru, kjer so ambici, ambicije zelo visoke, sem mnenja, da bi lahko poskusili z enim letom, če pa nam ne bo uspelo, bi lahko potem ugotovili, kako naprej. Hvala, gospa Katajnen, za to sodelovanje. Dank, um... Hvala lepa še drugi so se prijavili za razpravo. E, prej je bilo preveč naenkrat in mogoče smo od koga tudi pozabili. Bom še enkrat prebral imena tistih, ki so se prijavili in potem naj povejo tudi tisti, ki niso bili na seznamu. Kolege Andrije, kolege Kucmuk, e, Dorfman, Hitvegi, Tomaš, Tomašik, e, Sojtrova, Alijeva Veli, Ademov, Buda, De Castro, jrgil und der kollege le breton gibt's noch weitere kollege äh, ali še kdo želi besedo gut dann dobro Sedaj pa kolegica Toleri. Hvala, gospod predsedujoči in predvsem hvala, gospe Katajnen, s celo skupino za res zelo dobro sodelovanje, ki smo ga imeli, to nam je bilo pravo veselje. In eh, je seveda popolnoma nasprotno s tem, kar trdijo nekateri dejavniki tega doseja. Eh, glede stališča komisije, pa eh, prihaja do negotovosti glede rokov, kako se bodo ti podaljševali drug drugega. Namreč videti je, da se lahko program za prehod na bio eh, kvetovanje lahko podaljša do petih let in določene države kot Francija so se že zavezale k temu, da bodo financirali določene programe, ki pa se bodo dogajali med dvema veljavnima zakonodajama na to temo. Predvsem zaradi tega, da bi lahko jamčili vse zaveze, ki so tudi usmerjene v zeleni dogovor potem, če pogledamo od leta 21 naprej, je omejitev na zgolj triletni rok preveč omejujoča in eh, z administrativnega vidika eh, se nam zdi ta izračun in ta omejitev na tri leta precej zapleten. Ne vidimo nobenih posebnih razlogov, da bi se ta sektor obravnaval drugače kot vsi drugi in radi bi nadaljevali s tem načinom sektorskega načrtovanja na podlagi tega, kar je bilo izvorno določeno. Hvala lepa. Začela bi s tem, da poudarim, da je prehodno obdobje res zelo pomembno, zato ker moramo trajno, nemoteno podpirati naše kmete, zato da bodo lahko nadaljevali svojo dejavnostjo. Eh, mi menimo, da bi nam daljše prehodno obdobje nudilo več možnosti za kontinuiteto in stabilnost. In to bi najbrž lahko veljalo kar povsod. Operativni programi, recimo za živila in eh, zelenjavo, eh, so eno tako področje, kjer zadeve niso čisto jasne. Slišali smo, da je komisija glede SKP in večletnega finančnega okvira nekako že podarila, da so te zadeve zelo pomembne, ampak prve razprave smo imeli že novembra, pogovarjali smo se o financiranju. In vemo, da ni dovolj namenskih sredstev za to, je pa vse to ključnega pomena ravno za najbolj omejena področja, tista, ki imajo največ težav z normalno pridelavo. In to ni dovolj vključeno in podano v zakonodaj Evropske unije. Hvala lepa. Podobno kot eh, veliko kolegov, se mi zdi, da bi morali imeti vsaj dve letni prehodni čas, ker eh, komisija ni dovolj jasno povedala, kakšno je njeno stališče v zvezi z zelenim eh, dogovorom. Prav tako je seveda jasno, da je prehodno obdobje pomembno, ampak naj vas spomnim, da je to po eni strani podaljševanje večletnih ukrepov, kamor sodijo tudi finančni, ko gre za uh, vzdrževanje določenega stabilnega stanja do konca leta 2020, potem pa bo tu še več različnih programov uh, v sektorski strukturi, ki imajo tudi svoj strateški pomen in vse to je pomembno vključiti v prehodno obdobje. Kolegi Kučmjuk. Hvala, kolega Kučmjuk. Najlepša hvala. Tudi jaz bi se zahvalil gospe Katajnen za res odlično predstavitev prehodnih ukrepov in izračunov. Tudi sam menim, da bi potrebovali dveletno obdobje in kot drugo želimo meniti, da potrebujemo nujno tudi določeno prožnost, kar pomeni, da bi morali imeti možnost, da prenašamo sredstvo med tremi eh, stebri in eh, da ne moramo imeti povšaljnih omejitev, kot je naprimer 25 odstotkov, prehodna pravila pa bi morala omogočiti tudi nacionalno podporo v skladu z uredbami iz 37. člena te uredbe. 13.07. Potem še nadaljevanje eh, plačil za vzdrževanje stabilnosti bi tudi morali predvideti in ne smemo biti preveč omejujoči pri tem. Kolega Dorfman, hvala lepa. Strenjam se s tem, kar je povezala, povedala gospa Katajnen mislim, da moramo storiti vse, eh, da bo eh, ta uredba ostala zgolj tehnična uredba, eh, kajti v nasprotnem primeru bomo prišli do politične razprave, ki bo predolgo trajala in se bo prekrivala tudi z tekočo razpravo, ki jo imamo pri treh poročilih o skupni kmetijski politiki, kar zadeva časovni okvir uh, se zavedam, da smo pod časovnim pritiskom, ampak če predvidimo dve leti kot prehodno obdobje, potem lahko uh, že predvidevamo, da države članice ne bodo ravno uh, pohitele za pripravo strateških načrtov, če imajo čas do leta 2023. In uh, prehodno leto ni normalno leto, uh, kajti petletni programi se ne more začeti, lider se ne more pričeti in tako naprej. To vemo že iz izkušenj iz leta 2014. Torej, sem za eno leto, potem pa potrebujemo rešitev. Uh, mislim, uh, da če nam ne bo uspelo, potem lahko brez težav dodamo še eno leto.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 S, P, E, S in v sedanjem predlogu eh, ni jasno omenjeno, kakšna je vloga nacionalne pomoči. To je za nas zelo pomembno, ker od danes na jutri ne moremo kar zaključiti neko obliko eh, pomoči, ne da bi s tem hudo prizadeli eh, strektor. Če bomo določene pomoči, končali kar tako, ukinili čez noč, bo to imelo resne posledice. Torej, če ne bo te možnosti, ne moramo podpreti. Kolegica Tomašič. Eh, hvala, gospod predsedujoči. To je zelo zapletena in pomembna tema, glede na to, da se nanaša na več obstoječih uredb. Nikako ne moremo sprejeti prihodnega obdobja do leta 2021, ki ga predlaga komisija. Se v tem času ne moremo pripraviti vseh strateških uh, načrtov dodatno obdobje, pa je potrebno tudi plačilnim agencijam, ki bi se morale pripraviti za izvajanje nove uredbe. No, in potem bi morali ta predlog lažje pojasniti v zvezi z obdobjem 2021 in 2022. V prvem členu je namreč jasno, kako lahko države članice lahko podaljšajo to prehodno obdobje, še zlasti ni jasno, kaj storijo v primeru pomankanja finančnih sredstev. Mislim, da v tem eh, primeru ne uporabljamo zadostno eh, subsidijarnost tega načela. Potem v 8. členu 6. odstavku prav tako niso jasne zadeve v zvezi z večletnim finančnim načrtom, zato bom vložila nekaj predlogov sprememb. Hvala lepa. Kolegin Švetrova.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 državam, članicam v prehodnem obdobju. To so povedali že kolegi pred menoj, vendar pa drži eh, tudi, da bi morala obstoječa pravila veljati v tem prehodnem obdobju. To je povedala že poročevalka. Kaj ti podpora do 50 odstotkov bi morala eh, trajati še naprej, če bo prehodno obdobje daljše, pa bi morali zagotoviti večjo prožnost za države članice. Kar pa zadeva samo eh, časovno obdobje, je potrebno upoštevati eh, kmete, ki potrebujejo stabilnost. In eh, številnim ni mar, ali bo to obdobje trajalo eno leto ali pa dlje, ampak potrebujejo stabilnost. Najlepša hvala. Naslednja govornica. Bih iskal, da bo odarjeno dokladček, gospoža. Najprej bi se rada zahvalila uh, poročevalki gospe Katajnen za uh, zelo dobre organizacijske sposobnosti in za odlično opravljeno delo. Moram povedati, da gre za široko zastavljeno razpravo o uh, zakonodajnih predlogih. Zelo pomembno je zagotoviti stabilnost za kmete. Stara pravila in nova sredstva bi morala prispevati k stabilnosti kmetijskega sektorja. Strenjam se s tistimi kolegi, eh, ki so govorili tudi o nacionalni prehodni pomoči. To je za nas še prav posebnega pomena. Eh, s tem bomo pomagali najbolj prizadetim kmetom eh, in majhnim kmetom. Poleg tega ne smemo pozabiti tudi, da ta nacionalna pomoč eh, nima eh, neposrednega vpliva na proračun Evropske unije. In zatem ne bo prišlo do izkrivljanja konkurence. Mislim, da je pomembno, da to prehodno pomoč zagotavljamo še naprej. Hvala lepa. Gospod eh, predsedujoči, eh, rad bi se zahvalil poročevalki eh, gospe Katajnen in želim ji veliko uspeha. Hkrati pa bi se rad pridružil tistim kolegom, ki so dejali, da so zaskrbljeni zaradi tega, da nacionalna prehodna pomoč ni vključena. Ta je ključnega pomena za številne države članice, tudi za Bolgarijo. Na ta način namreč lahko pomagamo najbolj oškodovanim eh, kmetom. Če te pomoči več ne bo, potem bo prišlo do nezaželjenih posledic, eh, do nesolventnosti in do izseljevanja iz podeželskih območij, pa tudi do iskanja novih zaposlitvenih eh, možnosti. Hvala lepa poročevalki in upam, da boste te argumente, ki smo jih danes navedli, podprli. Najlepša hvala, kolega Buda. Hvala lepa, predsedujoči. Čisto na kratko. Želim spregovoriti o prehodni nacionalni pomoči. To bi morala ostati možnost, ki je na voljo državam članicam videti je, da prihaja do nasprotja pri sami komisiji. Po eni strani hočejo, da države članice več denarja vložijo v proračun za pomoč na področju kmetijstva, po drugi strani pa jih omejujemo, da bi lahko pomagale svojim kmetom in sodelovale po svojih močeh doma v svojem sektorju. Torej moramo biti nekoliko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 Hvala lepa, kolega De Castro. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Čisto na kratko. Čestitke kolegici Katajn. Posem se strinjam z njenim prispevkom in v eh, veliko veselje mi je bilo dobro sodelovanje z poročevalci v eh, senci. Eh, kar zadeva sam rok, eh, mislim, da ta težava sploh ne obstaja. Če želimo eh, odobriti vse tri zakonodajne akte, se moramo zavedati tudi, da bo trajalo, da bodo stopili v veljavo. Torej ne vem, zakaj ta zaskrbljenost dve leti eh, se zdita potrebni večini eh, političnih skupin. Če pa bomo eh, tako dobro delali, da bomo upravili vse trialoge in da bomo vso delo upravili v enem letu, potem s tem ne bo nobenih težav. Hvala. Danke, kolege. Najlepša hvala, kolega Jurkl. Pani przewodnicząca, wysoka komisjo. Hvala lepa, predsedujoči. Hvala tudi komisiji. Kot vemo, bo novo programsko obdobje eh, povzročilo kar veliko stopnjo zapletov. Slišimo, da bi morali imeti dveletno prehodno obdobje v zvezi s tem. Kot drugo, bi po mnenju Polske morali imeti prehodne ukrepe, ki bi nam omogočili, da bi da bi eh, uporabili tudi nacionalne oblike pomoči. Potem bi morali ta osnutek razširiti v tem smislu. Po mnenju Polske bi morale vse uredbe, ki se omenjajo v šestem členu, v zvezi s prehodnim obdobjem, nekoliko sprostiti, preveč so namreč omejujoče in še zlasti treba poskrbeti za sektor prehrane, eh, živila in zelenjava in eh, pogledati, kako urediti to z obstoječo zakonodajo, morda bi morali eh, podaljšati veljavnost določenih ured do njihovega naravnega izteka, če lahko tako rečem, do uveljavitve novih pravil. Namreč, Tu moramo upoštevati še mnenje vseh organizacij, proizvajalcev, ki morda ne bo uspelo vsega ustvariti pravočasno. Hvala lepa, kolega Lebreto. Da, najlepša hvala. Seveda je zelo pomembno lotiti se tega vprašanja ureditve prehodnega obdobja, ker to je res nujna zadeva in v interesu kmetov, ne bi ponavljal vsega tega, kar smo že slišali. Jasno je, da prihaja do določenega konseza. Po mojem mnenju gre za tri temeljna načela. Prvo je finančna stabilnost, zato je treba ohraniti obstoječa pravila tudi v prehodnem obdobju, kot drugi. Pomembni princip je načelo enakosti, treba je obravnavati ta sektor podobno kot druge proizvode in potem določiti tudi racionalna obdobja in roke. Mislim, da ni racionalno um, razmišljati samo o enem letu in da ni tako težko dodati še eno leto. Hrati pa se zastavlja tudi vprašanje pravne varnosti. Hlavaček. Najlepša hvala, kolega Hlavaček. Hvala predsedoči. Najprej bi se eh, zahvalil kolegici eh, in kolegu, ki sta storila vse, da so se zadeve dobro odvijale. In eh, mislim, da bomo morali zdaj hitro odreagirati in se premakniti naprej. Kot prvo pa potrebujemo proračunsko predvidljivost, torej predvidljiva sredstva kar je še zlasti pomembno za prehodno obdobje. Vidim, da je tukaj večina naklonjena prehodnemu obdobju, ki naj bo daljše od enega leta. Eh, še bolj pa je pomembno, da potrebujemo več jasnosti v zvezi s prehodnim obdobjem. Ukrepi in sektori niso čisto jasno omenjeni in uh, še zlasti je pomembno, kakšna bo ureditev nacionalne pomoči v prehodnem obdobju, kot jih je tukaj omenilo že več. In eh, razumem, da eh, si predstavljate, da so zadeve zapletene, če se vse to prekine naenkrat letos. Hvala, gospa Sando. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, hvala poročevalcem in poročevalcem v senci. Eh, moram reči, da je parlament že večkrat sprejemal stališče v zvezi s finančnimi okviri in potem smo imeli tudi rezervna sredstva za krizne primere in to se je tudi upoštevalo eh, pri proračunu in potem smo imeli osnovni kapital 400 milijonov evrov, ki je bil osnova za izračun tudi proračuna SKP. No, potem smo to stališče imeli oblikovano v horizontalni uredbi, ampak danes bi rada slišala tudi mnenje pravne službe in tudi se zahvalila sekretarijatu, da organizira to, da zvemo točno, kako se to stališče lahko umesti tudi v uredbo, ki se nanaša na prehodno obdobje. Um del. Najlepša hvala. S tem smo zaključili z krogom vprašanj. Sedaj pa dajem besedo komisiji in eh, prosim, da se umete na tri minute, gospod Hanija. Hvala lepa, hvala tudi poročevalcu za zelo eh, dobro upravljeno delo v kratkem času. Seveda smo pripravljeni konstruktivno sodelovati, da rešimo tehnične težave. V teh treh minutah bi se omejil zgolj na nekaj bistvenih pripomb. Prvo, kaj je z denarjem? V tem času, ko smo uh, predlagali. To eh, smo imeli le en podatek eh, o večletnem finančnem okviru, ki smo ga imeli pri komisiji, in to je to, kar vidite pred seboj. Uh, In seveda jasno, da je potem treba ta predlog eh, preoblikovati tako, da bo ustrezal dejanskim številkam, ki jih bomo imeli v končnem proračunu. To vse je eh, zasnovano na scenariju, da bo finančni okvir seveda izoblikovan v času, ko bo ta uredba formalno sprejeta. To je tehnična zadeva sicer. Moj drugi komentar glede dveletnega eh, obdobja, naj vas še enkrat spomnim, da se s tem lahko ukvarjamo ob koncu procesa, ko bomo imeli več jasnosti glede eh, časovnice samega projekta, da bomo videli, kaj je res realitično, ali je treba ohraniti eno leto ali pa bo res potrebno ohraniti. Eh, zadeve podaljšati, to pa seveda ne sme povzročati dodatnih pritiskov za sam proces iz tega SKP. Potem so tu še okoljevarstveni elementi v drugem stebru. Razlog za naš predlog je bil tem, da smo menili, da je treba eh, dati na stran eh, toliko denarja, kot ga le moremo v okviru novega predloga, zato ker morajo države članice doseči više cilje eh, glede varstva okolja in podnebnih sprememb in zato ne smejo preveč denarja eh, uporabiti za druge namene. To je bil naš osnovni način razmišljanja v zvezi s časovnico in načrtovanih ukrepov za leto 2021. No, potem več eh, podatkov o prehodnem obdobju nismo dali v ta predlog, ker nismo imeli tudi dovolj podatkov. E, moramo videti, kaj se bo dogajalo z nacionalno pomočjo. Tiste, ki se izteče v letu 2021, bodo seveda nadaljevali nemoteno, ampak. Eh, naš namen je bil, da ne bi raztegovali obstoječih oblik nacionalne eh, pomoči eh, zaradi tega novega predloga. In še ena tehnična zadeva za konec, ki je tudi zelo pomembna. Nekateri ste spraševali, kaj je z državno pomočjo. In res obstaja posebna ureditev, ki trenutno obstaja za državno pomoč, obstajajo tudi smernice, ki jasno določajo, kako lahko države članice uporabijo svoj nacionalni denar. In ta okvir za državno pomoč se bo iztekel leta 2020, 31. decembra. In mislim, da ni treba tega raztegovati, zato da bomo dosledni glede samega obdobja izvajanja. Najlepša hvala komisiji. V zaključek pa dobi besedo še kolegica gospa Katajnen. Prosim, da se držite dveh, treh minut. Thank you, Chair. Thank you. Hvala, predsedujoči, hvala tudi vsem vam za vaše koristne eh, prispevke, ki nam bodo zagotovo pomagali pri našem delu. Eh, še zlasti, če bo šlo za zelenjavo, zeleni dogovor, vino in še številne druge teme. Zelo veliko dela nas čaka v kratkem času in uh, Eh, potem je to tudi velik napor, tako za kmete, kot za nacionalne pristojne organe. To nas eh, do neke mere skrbi, ampak pri samem procesu odločanja smo poskušali to upoštevati. In prosim vas, nikar ne oklevajte, stopite v stik z nami, če boste imeli dodatne komentarje. Eh, Osnutek bomo predstavili 18. ali 19. februarja, rok za predloge spremembo 25. februar. In kot sem povedala že prej, naš namen je no, sprejeti ta predlog do konca aprila in potem bi radi čim hitreje. Z eh, stopili skupaj s hrvaškim predsedstvom in to zaključili. Kolegin, eh, kaj... Najlepša hvala kolegici Katajnen in poročevalcem v Senci za eh, doslej opravljeno delo in še naprej vam eh, želim veliko uspeha. S tem pa prehajamo k zadnji točki na današnjem dnevnem redu. To je točka 14 in gozdarska strategija. Odločili smo se, da bomo pripravili poročilo na lastno pobudo. in eh, to eh, bomo deloma storili v sodelovanju z odborom NV in ob eh, upoštevanju člena 57. Pripravljalec mnenja je kolega Sarvama, ki ga bom prosil, da poda kratko predstavitev, največ pet minut. S tem bomo slišali prvo predstavitev pri konferenci predsednikov eh, odborov, kjer smo zastavili vprašanje v zvezi z gozdarsko strategijo, nam je bilo rečeno, da bo ta eh, predstavljena kasneje. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Eh, dragi predstavniki. Forests, forestry and the whole forest sector. Gostovi gozdarstvo igrajo pomembno vlogo. Forests... Gozdovi in druga pogozdena območja prekrivajo vsaj 43 odstotkov površine Evropske unije. Gozdarski sektor eh, je povezan z vsaj 500 tisoč eh, državljani Evropske unije neposredno in z veliko več posrednost, kar 2,6 15 milijona. In eh, pred skoraj 30 leti so imeli v Združenih državah Amerike predsedniško kampanjo, kjer je bil zmagovalni slogan: To je gospodarstvo budala. In to je bilo dovolj jasno sporočilo. Zdaj pa je videti, da je vse skupaj povezano s klimo budala. Vendar, če naj odgovorimo na ta poziv, potem potrebujemo pametne ljudi in pametno upravljanje z gozdovi. In zato moramo tudi eh, vedeti, da imamo različno realnost v različnih koncih Evrope. Eh, evropski gozdovi so zelo raznoliki, tako glede velikosti, kot glede strukture in težav z upravljanjem, ki jih poznajo. Vse to je treba upoštevati, in to smo se trudili doseči tudi v našem poročilu o širši strategiji. Globalna politika v zvezi z gozdarstvom se je močno spremenila od zadnje strategije in to je močno vplivalo tudi na evropsko politiko gozdovi so lahko le del rešitve, če se držimo mednarodnih zavez, ki smo jih sprejeli, tako kot so ničelne emisije, eh, protokoli iz Kyoto, pariški sporazum in vse druge zaveze. Torej, sporazum kot tak ni težava, ampak eh, imamo vedno večje število z gozdarstvom povezanih politik in to eh, ustvarja zelo zapleteno kombinacijo politik in zato se tudi dogajajo nejasnosti v zvezi s pristojnostmi nacionalnih politik povezanih z gozdovi. Zato potrebujemo tudi jasnejšo gozdarsko strategijo po letu 2020. Gre za trajnostno upravljanje z gozdovi in pri tem se moramo zavedati več funkcijske narave gozdov in njihovega upravljanja in tudi Eh, upoštevati vse zahteve, s katerimi bomo dosegli trajnostno eh, upravljanje tudi vseh drugih podnebnih pogojev povezanih z gozdovi. Naj povem zelo jasno, dame in gospodje, strategija Evropske unije na področju gozdarstva ne more biti ločena od drugih strategij. To mora biti neke vrste koordinacija politik mora ustvarjati koherentnost, sinergije z vsemi drugimi sektori, ki so povezani z gozdarstvom. Prav tako mora biti Evropska gozdarska strategija neke vrste most med nacionalnimi, regionalnimi in evropskimi strategijami na področju gozdarstva in to miselnost moramo vključiti že v prve faze oblikovanja te strategije in gozdarskih politik pravzaprav moramo s tem poskušati vplivati tudi na globalne gozdarske politike. Mi bomo pri svojem delu podali naslednje zadeve. Pomen skupne kmetijske politike, financiranje gozdarskih ukrepov in raziskovalni programi, ki jih je treba tudi podariti. Z upoštevanjem vseh teh različnih vidikov povezanih z gozdovi, jih mo moramo pravilno strniti v strategijo, ki bo pomembna za eh, gozdarski sektor. Pri tem je upravljanje z gozdovi zelo bistvenega pomena, saj neposredno vpliva tudi na podnebne spremembe. Blažitev podnebnih sprememb mora nujno vključevati vse smotrne rešitve, ki jih lahko ponudi dobro upravljanje z gozdovi. To je tudi naše pomembno uh, sporočilo. Pri tem ne moremo uh, pozabiti na vse tiste, ki imajo opraviti s škodljivimi posledicami, kot so eh, suše in požari. To je bistvenega pomena tudi za bioritem, ki je pomemben za nadaljno dobrobit gozdov in živi biti v njem. Zato moramo vse skupaj podpreti z močnimi, eh, zanesljivimi podatki iz raziskovalnih krogov. Naš pristop k energetskim spremembam, naši premiki k čistejši energiji morajo upoštevati vse te ozire, ker je to pomembno za vse, še zlasti pa se morajo temu priključiti tudi zgozdovi bogati in eh, podeželski predeli. Potrebujemo zelo močno in samostojno gozdarsko strategijo Evropske unije in naj na koncu dam še nekaj, kar sem povedal na samem začetku. Pred skoraj 30 leti so v predsedniški kampanji rekli: It's the economy, stupid. In ko sam rečem spet, eh, to je ekonomija budala, potem res ne mislim, da so tisti, ki govorijo o ekološkem stebru ali o socialnem eh, stebru, eh, na napačni strani. Ne motijo se, ampak pomembno je razumeti, da so vsi trije vogali stebra pomembni in morajo biti enako uravnoteženi. In če tega ne bomo upoštevali, bomo močno trpeli v vsakem stebru posebej, in potem se ne bomo mogli odzivati na izzive podnebnih bitk. To je to, kar moramo nujno vedeti o gospodarstvu, torej o ekonomiji, drage kolegice in kolegi. In vsi si moramo v tem smislu tudi prizadevati, da bomo imeli gozdove, ki bodo rasli zdravi. Tega pa ne bodo storili sami od sebe. Dan, um... Najlepša hvala. Potem bomo pa sedaj začeli z poročevalci v senci. Vsak eh, bo dobil minuto in pol. Najprej kolegica. E zelo podpiram to pobudo za novo evropsko gozdarsko strategijo in tu mislim sodelovati tudi kot poročevalka v senci, saj je to področje, ki me že nekaj let eh, močno zanima. Gozdovi mislim, da bodo pomemben dejavnik, poglaviti dejavnik v oblikovanju podnebnih politik in zato se moramo tega področja pozorno lotiti. In sedaj, ko govorimo o zelenem dogovoru in situaciji, v kateri se nahajamo, moramo sprejemati skupne ukrepe in jih tudi izvajati, ker tako kot je povedal poročevalec, moramo iti v ta boj proti podnebnim spremembam, vsi skupaj v strnjenih vrstah, bolj kot smo danes. In čeprav eh, nimamo samo enega takega primera v Evropski uniji, ne omenim Romunijo, ki je imela v svojem času največji del pragozdov, razen Skandinavije. Vendar je ravno Romunija najbolj dramatičen primer slabega upravljanja z gozdovi. Ravno v tem trenutku od dveh dreves ki jih posekajo, je eno nezakonito posekano. 20 milijonov metričnih ton je nevidentirano izginilo iz Romunije in s tem eh, se je ustvarila luknja, ki ni samo romunska, temveč tudi evropska. To pomeni tudi izgubo dohodka milijardo evrov na leto in to hkrati vpliva tudi na uh, spremembe v okolju in na biotsko raznolikost. Posledice so naravno tragične. Zato moramo z novo gozdarsko strategijo poslati jasno sporočilo, uh, državam, ki ne spoštujejo temeljnih načel. Vem, da potrebujemo boljše načine upravljanja, prav tako ažurirane podatke o stanju gozdov na ravni Evropske unije ter boljša pravila za zaščito vseh gozdov v Evropski uniji. Hvala. Kolege Federle. Najlepša hvala, kolega Federle. Najlepša hvala. Naj eh, čestitam poročevalcu za odlično poročilo, s tem sem izgubil vse svoje istočice, ker so bile že vključene. In eh, res si moramo razjasniti eh, pojme o tem, kaj moramo storiti tukaj, kaj je v nacionalni pristojnosti. Hvala tudi romunski kolegici za to, da nam je povedala, kako je v Romuniji, naravno zgrozljivo je, kaj se dogaja. Res je treba razmišljati o tem, kakšne so nezakonite dejavnosti v določeni državi članici. To je tudi pomembno, ampak moramo razločevati med posegi v posameznih državah in med tistim, kar moramo storiti vsi skupaj na evropski ravni. Mislim, da moramo s konkretnimi podatki in zavedanjem o problematiki eh, razvijati skupno trajnostno strategijo, eh, da bomo razmišljali o boljšem skupnem jutri. Eh, zato močno pozdravljam prihajajoče razprave, ki jih bomo imeli o dejanskem življenju dreves. Ko govorimo o podnebni politiki, tukaj vedno omenjamo drevesa in gozdove. Ampak res je, da če eh, je gozd v celoti odrastel in dozorel, preneha upijati CO2, ogljikov dioksid. To pomeni, da moramo imeti tudi ustrezno upravljanje z gozdovi. In to pomeni tudi, da v določenem obdobju gozdov ne bomo mogli uporabljati kot oglični ščit. Hvala, vnaprej se veselim našega skupnega dela. Ja, Hvala lepa. Zelo jasno je, da je pogled na novo gozdarsko strategijo različen v različnih političnih skupinah. Eh, veliko je različnih mnen, veliko je različnih analiz, pa tudi predlaganih rešitev. Prvo vprašanje je, kako v EU eh, gledamo na naše zadnje pragozdove kako gledamo na ohranitev eh, obstoječe evropske zakonodaje in eh, na izvajanje te zakonodaje na terenu. Le 15 odstotkov eh, zakonodaje v okviru Natura 2000 je bilo tudi dejansko izvedene. Poleg tega pa imamo tudi razpravo o tem, katera gozdarska strategija bi bila najpametnejša za celotno evropsko območje. In uh, seveda ne moremo imeti eh, pristopa, da eh, sečnje sploh ne sme biti, hkrati pa tudi ne moremo dopuščati prekomerne sečnje gozdov. Če gozdove pustimo po vsem primeru, se bo sta obnovila le dva odstotka, tako da tudi ta pristop ni pravi. Potrebna je torej sprememba gozdarske strategije. In eh, še prav posebej pomembno je, da poskrbimo za popravke pri bioenergiji, eh, pri ekološki energiji, pri uporabi biomase, eh, kajti govorimo o obnovljivih verjih energije, ampak poskrbeti moramo tudi za to, da bodo gozdavi odpornejši, odpornejši tudi na podnebne spremembe. Potrebujemo ustrezno gozdarstvo, ampak dogovoriti se moramo o tem, katere funkcije gozda so najpomembnejše. Eh, in eh, seveda je potrebno poskrbeti tudi za nadomestila za izpad gospodarske dejavnosti. Prosim, govorite počasneje. Kolegica Aguilar. Gracias, señor presidente. Afortunadamente habla... Hvala, predsedujoči. Še dobro, da danes govorimo o gozdovi. To je danes zelo popularno. Veliko ljudi poudarja pomen gozdov in njihovo mesto v družbi ter pomen zelenega dogovora. Ampak v tem parlamentu moramo iznajti koriste politike, ki jih bomo lahko uporabljali. Različni odbori se zdaj ukvarjajo s tem in ko govorimo o zmanjšanju pogozdenih površin v tretjih državah, je to dejansko resnica, s katero se soočajo mnogi. Tudi pri nas moramo bolje razumeti, eh, kakšne gozdove imamo, kako pomembna je njihova raznolikost, kaj imamo sploh v različnih državah, članicah, v gozdovih. Pomembna je tudi zakonodaja na tem področju, ki pa naj pomaga našim gozdovom. In strategija po letu 2020 bo pomemben del le tega. Najlepša hvala kolega Ba ni v dvorani, torej lahko sedaj prejdemo k drugim govorcem. Prosim, da se omejite na minuto. Kolegica Karvajš. Hvala, gospod predsedujoči. Res je, gozdovi so zelo pomembni tudi pri nas na podeželju in v skupnosti nasploh. Vemo, da je gozd pomemben tudi zato, da se ljudje Eh, zadržijo v podeželskih območjih in s tem se tudi kaže pomen gozdov. Pomemben pa je gost tudi za ekosisteme in hrati pomeni hrbtenico številnih strategij v Evropski uniji. Moramo imeti jasna stališča, Eh, pri gozdarstvu, ker to vpliva tudi na naše ukrepe na področju podnebnih sprememb. Vemo, da je to povezano tudi s kmetijstvom in da so ti odnosi lahko zelo problematični. O tem vsem velja razmisliti, moramo pa hkrati podpirati tako floro kot fauno. Gozd nam lahko koristi v več ozirih. In eh, gre tudi za socialno-ekonomske elemente. Naši proizvajalci bi lahko dodali več in Poudarka in več dodane vrednosti svojim proizvodom, tudi s tem. Torej, moramo bolj razmisliti o varstvu gozdov. Hvala lepa, kolegica Tudori. Euh, euh, euh, Hvala lepa. Eh, v zvezi z gozdovi nam je dalo misliti, ko smo videli Avstralijo goreti in pri tem smo se zavedali, kako pomembno je imeti ne le evropsko strategijo gozdarstva, temveč tudi skupno strategijo v svetovnem merilu bilo bi pomembno vzpostaviti nek sistem certifikacije evropskih gozdov, tako da bi lahko eh, povsem zakonito v okviru mednarodnih sporazumov zahtevali, da vsi skupaj spoštujemo enake pogoje varovanja in upravljanja z gozdovi. In eh, še zlasti to velja za pragozdove in druge divje gozdove. In uh, eno je govoriti o tem, kako pomembni so gozdovi, po drugi pa pogledajmo, kaj je temu namenjeno v proračunu. Torej, če je nekaj tako super pomembno, potem je treba najti tudi denarce, da plačamo za vse te ukrepe. In zato moramo tudi razvijati ekonomsko smotrno uporabo lesa. Kolegica Miller, hvala lepa, gospod predsedujoči. Rada bi se zahvalila tudi eh, poročevalcu za eh, dobro eh, mnenje. Res je potrebno obravnavati različne funkcije gozda znotraj Evrope se eh, gozdna površina povečuje, eh, manj je sečnje, kot pa rasti in to je zelo pomembno in eh, ta pojav je potrebno tudi ustrezno analizirati. V Nemčiji imamo dva milijona zasebnih lastnikov, ki zelo odgovorno upravljajo z svojimi gozdovi in zato bi rada tudi povedala, ne vem, če to veste, kubični meter eh, met, betona um, proizvede uh, izpuste uh, dve uh, toni oglikovega dioksida, medtem uh, pa uh, les uh, veže oglikov uh, dioksid uh, in uh, sicer uh, eno tono. Hvala lepa, kolega Lebreton. Hvala lepa, predsedujoči. Gozdovi so seveda zelo pomembni za Evropo, ker predstavljajo tudi tri odstotke eh, ozemlja in eh, to pomeni, da se zmanjšujejo za štiri odstotke vsako od zadnjih desetih let, kar je naravno zgrozljivo. To pa je pomembno tudi za gospodarstvo, saj prispevajo tudi za več kot tri milijone delovnih mest. Seveda se strinjam, da je treba tesneje sodelovati pri oblikovanju gozdar, gospodarske strategije, tudi na področju gozdarstva. In eh, lahko vam takoj rečem, da je treba ostati pri tem previden, saj so dejanske razmere zelo različne od države do države, zato bo potrebna določena prožnost. Saj morajo gozdovi ostati v nacionalni pristojnosti, eh, In eh, ne moremo tega preprosto odstraniti z nekim izgovorom, da moramo zaščititi gozdove. Hvala lepa, kolega Dimo. Govorite o Evropski zvezi za našo zeleno bogatstvo. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Gozdovi v Evropski uniji so naše zeleno bogatstvo in imajo zelo pomembno socialno in pa gospodarsko vlogo. Pomagajo nam pri spopadanju z škodljivimi izpusti. Pri neutralizaciji teh izpustov in gozdovi v Evropi eh, so ogroženi. In sicer zaradi ekstremnih eh, naravnih pojavov, ki gozdove ogrožajo, govorim o gozdnih požarih, o živalih in tako naprej. Vse to pa seveda zahteva trajnostno upravljanje z gozdovi. Poleg tega pa potrebujemo tudi tesno sodelovanje med državami članicami. Sem mnenja, da bi morali povečati površino gozdov. Vzpodbujati bi morali pogozdovanje, kajti brez gozdov ne bo tudi nezelenega sporazuma kolega Bogovič. Eh, hvala za besedo. Eh, čestitke kolegu Sarvamu za pripravo poročila. Eh, čestitke tudi za zelo dobro pripravljeno okroglo mizo včeraj, kjer so govorili predstavniki gozdarske stroke širom iz Evrope. Tudi slovenski gozdarji so bili in lastniki gozdov so bili prisotni in države, ki ima kar šestdeset procentov gozdov, površina se je bistveno povečala v zadnjih letih, ker imamo trajnostno gospodarjenje z gozdovi, eh, se med lastniki gozdov sprašujejo, kaj bo prihodnje, ko slišijo, da bi dejansko gost postal popolnoma varovan. Zato mislim, da resnično moramo nadaljevati v prizadevanjih, da je gost del rešitve. Del rešitve je v smotrnem, pametnem gospodarjenju za gozdovih. Slišali smo o kopičanju eh, in pa o vlogi pri eh, Eh, odpravljanja CO2 v prostoru, kost ima večfunkcionalno funkcijo, kost lahko vključimo v biogospodarstvo, ne nazadnje tudi v energetski izkoristek. S pametno strategijo lahko pomagamo in gost je del rešitve in se veselim dela z gospodom Sarvom. Dank, kolege Jurgil. Hvala lepa, kolega Jurgil. Panie przewodniczący, wysoka komisja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 gozdovi in pogozdena območja morajo ostati v sklopu trajnostnega razvoja, se pravi, da jih moramo sooblikovati v vseh treh stebrih in vzpostaviti trajnostni pristop gozdarstvu v tem smislu. Gozdarstvo mora biti sredstvo za prispevanje k boljšemu obvladovanju podnebnih razmer in eh, seveda moramo to uskladiti tudi z drugimi strategijami Evropske unije, zagotavljanjem koherentnosti vseh eh, politik Evropske unije, ki imajo opraviti eh, z gozdarstvom, vendar pri tem ne smemo ogrožati subsidijarnosti. Hvala lepa, kolegica Katajn. Hvala, predsednik predsedujoči. Eh, gospod Sagama je zelo dobro naredil, ko je predlagal poročilo na lastno eh, pobudo. Eh, nekaj delov novega zelenega dogovora bo povezano z gozdarstvom, tudi z biotsko raznolikostjo. In veliko uredb se pravzaprav prekriva s tem področjem in eh, kadar govorimo o gozdarski strategiji, vemo, da je to treba uskladiti, uskladiti s pripravo drugih zakonodajnih predlogov in prispevati eh, k celovitemu pristopu dostopu, torej imeti moramo ekonomsko, socijalno in okoljsko komponento. Le s tem, s tem lahko skupno zmanjšamo emisije. Hvala lepa, kolega Hojsling. Ja. Mislim, eh, da moram eh, kaj k temu dodati, eh, ko pravite, da le, če bomo gozdove dobro upravljali, bodo ti prispevali k zelenemu sporazumu. Mislim, da smo naredili veliko napak v preteklosti. Na portugalskem imamo težave z eukaliptusom, v Nemčiji z borovci. Torej, eh, dobro upravljanje to še ne pomeni, eh, da eh, bodo gozdovi prispevali k zelenemu sporazumu. V moji regiji, gospa Müller, je kar 30 odstotkov gozdov izginilo in se recer zaradi suše in drugih razlogov. Ne moremo od Brazilije zahtevati, da zaščiti svoje gozdove. V, Evropi pa karpatske gozdove uničujemo. Ne moremo upoštevati zgolj gospodarske uloge gozdov. Potrebno je zgraditi uh, regionalne uh, verige proizvodnje. Ljudje, uh, ki uh, živijo na teh območjih, morajo imeti koristi od uh, gozdarstva. Hvala lepa. Kolega Petri, najlepša hvala eh, za tvoje eh, poročilo. V tvoji domovini je gost ravno tako pomemben kot eh, pri nas v Avstriji. 48 odstotkov gozdov oziroma površine v Avstriji predstavljajo gozdovi, tako da želimo gozdarsko strategijo vsekakor podpreti potrebujemo trajnostno upravljanje gozdov, ki bo eh, prilagojeno posameznim regijam. Na vsak način pa naše regije ne morejo postati eh, muzeji eh, premogovnikov, to bi bilo napak. Gozdove moramo negovati, gozdove moramo upravljati, potrebujemo pogozdevanje. To je zelo pomembno tudi za številne majhne lastnike gozdov in vemo, da to nikakor ni lahko delo. Gozdove je potrebno zaščititi, hkrati pa jih tudi uporabljati. Gozdovi eh, shranjujejo eh, tudi oglikov dioksid, poleg tega pa gozdovi zagotavljajo 3 milijone delovnih mest in to delovnih mest predvsem eh, na podeželskih območjih, kjer se srečujemo z težavo izseljevanja iz teh območij.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 povezano z drugimi dejavnostmi v varovanju okolja in eh, upravljanju tudi s kmetijskimi zemljišči, kar je povezano tudi s podnebno politiko v širšem smislu. Zato je treba zagotoviti različn, koherentnost med različnimi politikami. To bi bila zelo dobra osnova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 tudi v naši državi 35 eh, odstotkov eh, gozdov eh, predstavljajo gozdovi in če tudi se krajina spreminja zaradi neviht in drugih vremenskih pojavov, kot je suša, so gozdovi še zmeraj pomembni. Eh, trenutno pa gozdove napadajo tudi eh, škodljivci, kot recimo eh, lubadar. Fanatiki se vežejo na drevesa, zato da jih ne bi mogli posekati, torej v svet je postavljen na glavo. Menim, da je potrebno gozdove ustrezno upravljati, eh, da gozdovi lahko seveda pomagajo v boju proti podnebnim spremembam in vsekakor je bolje vlagati v gozdove, kot pa v električne avtomobile. Hvala lepa, kolega Vitič. Hvala lepa, predsedujoči. Gozdovi so res pomembni za Evropo. Eh, nekateri, žal le manjši del, so še vedno pragozdovi in mislim, da je treba aktivno upravljati z gozdovi, vendar pragozdov na ta način ne moremo obravnavati. Edino, kar lahko storimo za nje, je, da jih zaščitimo. In zato mora evropska gozdarska strategija sprejeti obstoječa dejstva, sicer to ne bo dobra strategija. Hvala lepa. Hvala lepa, kolegica Sander. Hvala lepa, predsedujoči. Podobno kot kolegice in kolegi, ki so govorili pred menoj, sram eh, tudi sama na skupni evropski gozdarski strategiji, da bomo skupno razmislili, kako bolje upoštevati pomen gozdov, ker gozdovi, kot so vsi povedali, igrajo zelo pomembno vlogo, ne le pri tem, da zajemajo emisije ogljikov ogljikovega dioksida, temveč tudi sicer se so povezani s številnimi drugimi eh, sektorji, številnimi delovnimi mesti. In to je pomembno tudi za upravljanje z našimi ozemlji. Zaradi tega moramo pri naši strategiji poskrbeti za to, da bomo skupno varovali evropske gozdove, eh, ne le proti požarom, temveč tudi proti eh, Parazitom saj smo pri nas v regiji naprimer res zelo prizadeti ravno zaradi lubadarja in eh, mislim, da mora evropska strategija upoštevati tudi to. Hvala lepa. Najlepša hvala, s tem smo zaključili seznamom govorcev in besedo bom dal eh, komisiji in sicer namestniku generalnega direktorja, gospodu Dimitru. Thank you very much, uh, Chair. Hvala lepa, predsedujoči. Eh, naj podarim pomen tega poročila na lastno pobudo, ki daje gozdovom pravi pomen in poudarek. Dobro je opredeliti trenutno stanje zadev v našem gozdarstvu. Eh, gozdovi so zelo pomembni ne le za podeželje in podeželsko gospodarstvo, temveč tudi za druge sektore in zato moramo poskrbeti za vse te izzive, s katerimi se trenutno soočajo gozdovi. Sedaj ob koncu druge gozdarske strategije Evropske unije bi morali prisluhniti vsem, ne le institucijam in državam članicam, temveč tudi vsem drugim poglavitnim deležnikom na tem področju. Komisija je nedavno sprejela sporočilo v povezavi z novim zelenim dogovorom in s to strategijo, ki naj bi pokrivala celotni ciklus gozda. In to je pač eh, strategija, ki bo presečo povezana z drugimi, vendar bo stala tudi samostojno kot posebna strategija, ki bo na uravnotežen in koherenten način povezala vsa ta področja. Se vemo, da nam gozdovi ponujajo veliko možnosti eh, tudi v spopadanju s podnebnimi spremembami in spremembami energetskih politik. Pri tem moramo poskrbeti tudi za požarno varnost gozdov, saj smo videli, kako katastrofalne učinke ima lahko zanemarjanje te problematike in to je pomembno tudi za naša gospodarstva. Ta strategija mora iti z roko v roki z novo evropsko strategijo biotske raznovrstnosti. Tu pričakujem, da bomo imeli še naprej veliko razprav podobno kot tudi včeraj, ko je nekdo rekel, da ta parlament od dreves ne vidi gozda in poskrbeti moramo za pravo veljavo gozda, ki je res močno upleten v vse druge sektorje in tudi v storitvenega. To področje bi moralo bolj pogosto uporabljati tudi inovacije, In vse to najdemo v okviru te nove strategije. Pogozdovanje in skupna politika eh, varovanja gozdov nam lahko prihrani tudi drage poznejše ukrepe za reševanje težav, ki si jih sami povzročamo preventiva nesreč eh, je tudi zelo pomembna in to tudi vpliva na podnebne spremembe. Veliko dragocenih gozdov smo izgubili že zaradi Eh, požarov, tudi zaradi parazitov in uporabiti moramo najprej orodja, ki jih že imamo v svojih rokah, tudi eh, v SKP, vendar moramo spodbujati tudi nove programe v novem strateškem načrtu, da bomo lahko sprejemali nove in eh, koriste ukrepe tudi v prehodnem obdobju ob izteku SKP. Hvala lepa. Äh, Najlepša hvala komisiji. Sedaj pa dajem besedo še Petriju, da povzame današnjo razpravo. Hvala lepa. Najlepša hvala vsem, ki ste sodelovali v razpravi. Hvala lepa za odlične komentarje in za zares živahno razpravo in izmenjavo mnen. Na kratko bi se rad osredotočil na nekaj prispevkov gospa Müller. Dobro je, da ste izpostavili, da ima gost različne funkcije, ampak eh, na koncu ste zastavili retorično vprašanje, ali se zavedate tudi znanstvenih vidikov, koliko oglikovega dioksida se sprašča, ko gozdovi gorijo in koliko eh, se eh, oglikovega dioksida shranjuje. Mislim, da se moramo ogledati eh, znanstvena dejstva in to me vodi že k drugemu komentarju gospoda Vinciga. Mislim, da se strinjamo, da je potrebno gozdave zaščititi, ampak eh, pravo vprašanje, ki se tukaj zastavlja, je, kaj pravzaprav mislimo z eh, tem, da želimo zaščititi gozdave. Zastaviti se moramo vprašanje, kaj pravzaprav ščiti gozdave. In pa njihovo biotsko raznolikost in tako naprej, in okolje, In tukaj se vračam k zaključku, da potrebujemo trajnostno upravljanje gozdov. In uh, sedaj bom prešel k gospodu Hojslingu. Ja, pa vsem prav imate. Potrebujemo nove metode v Evropi, nove pristope in toliko stvari nismo storili v različnih koncih Evrope da nas čaka še veliko dela. Potrebujemo več raziskav, potrebujemo sistem zgodnega upozarjanja, eh, potrebujemo eh, tudi opozorila v gozdovih, da ne bo več toliko eh, požarov, predvsem pa potrebujemo zdrave gozdove in veliko gozdov ki bodo potem zajemali in skladiščili oglikov dioksid. In potem je tukaj eh, še en vidik in sicer krožno gospodarstvo, če vključim eh, sem še gospodarski vidik. Eh, tukaj tudi gre za izpuste CO2. Ja, veliko je torej različnih faz v tej gozdarski strategiji. In gozdarska strategija, če bo pravilno zasnovana, lahko odgovori na vse pomisleke, ki ste jih danes izrekli? Ne vem. Ali želi eh, predsedojoči spregovoriti o časovnici, eh, predstavitev osnutka poročila bo potekala 18. ali 19. marca in rok za vložitev predlogov sprememb je 25. marec in potem ob koncu maja 25. in 26. bomo o tem glasovali in na plenarnem zasedanju junija. Hvala lepa Petri Sarvama. Potem smo zaključili z današnjo sejo. Najlepša hvala predvsem tistim, ki ste ostali do samega konca. Vidimo se ponovno jutri ob 9. zjutraj in takrat se bomo pogovarjali z našim novim komisarjem. Želim vam prijeten večer in hvala lepa, Tolmač.